Dobro jutro, gospe in gospodje. Sedite, prosim. Bomo začeli z današnjim odborom za regionalne zadeve. Najprej na začetku bi dala besedo našim tolmačem. ki so zelo vljudni do nas in bodo danes celo delali, ampak so pa prosili za kratko sporočilo na začetku sestanka, tako da nas obvestijo o svojem stališču. Prosim, gospe in gospode, prosim, tolmačite. Tlmači z obžalovanjem obveščamo, da smo še vedno v delovno-pravnem sporu z upravo parlamenta zaradi novih delovnih pogojev, ki so nam bili inostransko usiljeni in ta spor traja že tretji teden. Kljub številnim popuščanjem z naše strani uprava še vedno ne stopila v stik z nami, da bi razrešili ta konflikt. Zato vas z obžalovanjem obveščamo, da ne bomo mogoče nobenih prekoračitev časa in da bomo s tlmačem končali točno v 12.30. Hvala. Hvala. To je bilo to kratko sporočilo. Tlmačem. Hvala trbačem za odlično delo, za nas na splošno. Bomo poskušali res končati točno ob 12.30. No, mislim, da bo šlo, na vsak način bo šlo. Uh, bomo torej začeli z današnjim sestankom odbora Regen. Z, uh, danes torej dobili ste dnevni red. Eh, lahko potrdimo ta predlagani dnevni red za današnji sestanek. Ja, v redu, hvala lepa potem kot drugo. Sprejetje zapisnikov z mm, prejšnjih sestankov, vse to je na voljo na spletu. In če ne bo ogovorov do konca tega sestanka, potem, tako kot ponovadi, bomo potrdili te zapisnike ob koncu sestanka. Potem sporočila predsednice, tretja točka. Z veseljem vas obveščam o tem, da smo bili zelo aktivni v zadnjih nekaj tednih. Vsi predstavniki iz regionalnih odborov smo bili zelo aktivni in smo sodelovali na številnih pomembnih srečanjih. 7. junija je potekalo srečanje odbora regije, kjer je sodeloval gospod Van Nistelrooy kot govorec in tudi sama sem bila tam. Predstavljala sva stališče našega odbora glede kohezijske politike in pa prihodnosti, torej naslednjega večletnega finančnega okvira. Sva poštevala eh, stališče odbora regije in pa naša poročila iz preteklosti, naša priporočila sploh poročilo eh, glede sedmega kohezijskega poročila gospoda Ruja in nasplošno mislim, da je bila ta razprava na odboru zelo zanimiva in so potem res s kolegom ugotovila, kakšno je strišče odbora reki. Potem 8. junija je poteklo srečanje na visoki ravni glede kohezijske politike. To srečanje je organiziralo bolgarsko predsedstvo in tja smo poslali delegacijo imenu našega odbora. Gospa Vestval je bila govornica. Potem gospod Van Nistelrooy je bil tudi govorec in sodeloval v razpravi. Pa sama sem bila tudi tam. Torej, mi trije smo predstavili naše stališče našega odbora in smo sodelovali v teh razpravah. Potem smo tudi poslušali stališče držav članic ter pa nekaterih relevantnih organizacij, ki so želeli govoriti o prihodnosti kohezijske politike. Mislim, da je bilo prav, da smo sodelovali na teh srečanjih in da smo predstavili stališče parlamenta. Ker, naj podarim, in kot sem povedala v svojem govoru tam, odbor za regionalne zadeve je delal leto in pol na prihodnosti kohezijske politike. Skoraj da dve leti že delamo na tem in smo pripravili veliko stališč, mnen, resolucij, poročil na lastno pobudo in tako dalje. In smo pripravljeni na pogajanja in bomo delali skupaj s komisijo na zakonodajnih predlogih, ki smo jih dobili na, um, torej ob koncu maja. In potem še v ponedeljek in torek ta teden je pa zasedal Kozak. To je redna konferenca odbor eh, predstavnikov nacionalnih parlamentov Evropske unije. To srečanje je potekalo v Sofiji in sama sem bila del delegacije Evropskega parlamenta gospa eh, McGuinness, podpredsednica parlamenta in pa gospa Danuta Hübner, predsednica AFKA, zelo pomembnega odbora, torej me tri smo sodelovali v razpravah. Posebna razprava se je sredočila na prihodnost kohezijske politike in ponovno sem izrazila stališče odbora regi in pa tudi Evropskega parlamenta na splošno. Mislim, da je bila ta razprava zelo koristna ker sem imela možnost, da obvestim nacionalne parlamente o tem, da po našem novembrskem srečanju leta 2017 smo zelo trdo delali na teh predlogih in tudi sedaj zelo aktivno želimo sodelovati in želimo čim bolje porabiti čas do volitev eh, maja naslednje leto, tako da bi ta čas čim bolj smotrno uporabili. Uh, in tako, da bi pripravili tudi stališče odbora regije glede različnih zakonodajnih predlogov in pa mnen glede drugih zakonodajnih aktov. To so moja obvestila, informacije glede tega, kje smo sodelovali. Gospod Van Nisteroj, gospa Vestval, res hvala lepa za vajno udeležbo. Mislim, da smo bili odlična, močna ekipa in smo dobro predstavljali naš odbor. To so bila obvestila predsednice. Sedaj pa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 nišče ni spodbijal tega od drugih odborov, torej smo pristojni za ta zakonodajni dosje. No, nekateri so zauzeti za bolj pohrobeno sodelovanje z drugimi odbori. No, mi se pogajamo s temi drugimi odbori o vsem tem. Današnje srečanje se je našlo glavnem na predstavitev Evropske komisije. Uh, in komisija bo predstavila štiri zakonodajne dosje. Najprej bomo začeli s tem, torej s CPR-jem, uredbo o splošnih določbah. No, to je zelo dolg in zapleten dokument, ampak gospod Erik Vambreska je danes z nami in seveda gotovo bo zelo elegantno predstavil celoten dokument. Torej, gospod Vambreska, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala lepa za to vabilo. Veliko čast mi je, da lahko predstavim naš zakonodajni predlog, ki smo ga posodovali pred dvima tednoma. Tukaj mislim, da vladajo kar visoka pričakovanja. No, pravite, da na to predstavim elegantno, to je veliki ziv za me. Pravzaprav bi se kar tako upravičil, ker sem pripravil nekaj prosojnic in upam, da boste zdržali z menoj čez vse te prosojnice. Mislim, da bo vredno, ampak vem pa, da bo treba biti potrpežljiv za vse to. Tukaj imamo različne zakonodajne predloge, bomo šli čez vse individualno, bom razložil glavne določbe in začinosti, bomo najprej pogledali uredbo o splošnih določbah. Kot prvo, kaj so tri ključne besede? Kaj komisija sploh predlaga? Bi rekel, so dobro, želimo posodobiti naložbe, torej se želimo obrniti v prihodnost, potem politika mora biti enostavna in fleksibilna. Vem, da smo že govorili o ponastavitvi v preteklosti, ampak lahko zagotovim, da tokrat pa res mislimo resno, torej bo nekaj drugačnega kot pa v preteklosti. Potem mora biti ta politika bolj fleksibilna, prožna, tako da se bomo odzvali na potrebe, ki se lahko pojavijo v desetletnem obdobju izvajanja. In potem še to mora biti politika za vse regije, ne samo za najbolj prekrašene, najrevnejše regije. Najprej pravna struktura. Uredba o splošnih določbah je sestavljena iz sedmih eh, skladov. Številni upravičnici in programi so se pritoževali in so rekli, da da imate tukaj veliko različnih poslovnikov, pravil za različne sklade, zato je nemogoče to izvajati v praksi. Torej imejte enoten poslovnik, enotna pravila, kjer boste združili ta pravila iz različnih skladov v en priročnik, ena pravila. Smo poskušali to oblikovati. Tukaj vidite, da smo zajeli sedem skladov v tem priročniku. Gospa Mihajlova, predsednica, je že manila, kateri dokumenti so to, ampak videli boste, da en sklad manjka. To pa je pomemben sklad, sklad za razvoj podeželja. Ta ni zajet v tej uredbi, nažalost. No, kar je pa pozitivno, pa je, da uredba za sklad za razvoj podeželja se je horizontalno naša na številne člene, ki so v CPR-ju. In to v bistvu potem pomeni, da karkoli se doreče tukaj in tudi v svetu glede te uredbe o splošnih določbah, To pomeni, da bo marsikaj avtomatično veljalo tudi za sklad za razvoj podeželja, naprimer to velja za finančne instrumente, potem za ozemljski razvoj, potem lokalni razvoj, potem prejšnji program Leader in tako dalje. Vse to je tukaj vključeno, čeprav kot rečeno, sicer ne zajema Evropska sklada za razvoj podeželja kot takega. No, ampak še enkrat, mislim, da je to kar znatna sprememba, če to primerjamo z trenutno situacijo torej sedaj imamo sedem skladov in pa enotna pravila, enotno uredbo. Kaj najdemo v ZPR-ju, tukaj vidite torej na leve strani, kot prvo, kaj so rezultati, ko gre za upravljanje, nadzor, eksante, pogojenost, revizije, načrtovanje, vse to lahko najdete v uredbi o splošnih določbah. Potem naprej smo tudi združili dve uredbe v eno torej regionalni sklad in pa kohezijski sklad, ti dve uredbi smo sedaj imeli ločeno in smo jih sedaj združili v eno za prihodnost, ker ti bolje, če stvari manj, torej tako smo bolj smotrni. In tukaj pa potem um, CPR in pa uh, uredbo za regionalni pa kozijski sklad vse je v bistvu za pol krajše, torej 50 odstotkov manj besed je kot pa v trenutnih uredbah. Torej smo res marsikaj napravili krajše, bolj nadrnato in bolj jasno, tako da bodo lahko vsi akteri to lažje uveljavljali v praksi in da bodo bolj fleksibilni, tako da bodo vedeli, kaj točno narediti. Tukaj vidite, kaj je vključeno v sredini. Naprimer, tematska koncentracija, želimo, da se države in pa regije sredstvi osredotočijo na specifične politične cilje Evrope, potem imamo še določbe za razvoj v mestih in potem še določbe za najbolj odaljene regije, kajti to so posebne določbe ravno za te skupine regij. Torej v tej um, GDF uredbi o kosijskih skladih in pregledanskih skladih. Uh, Potem naprej um, sodelovanje. Tukaj mislim, da smo napravili kar nekaj znatnih sprememb. Kot prvo, če si pogledamo sodelovanje in te rek uh, regulacijo, vidim, da je pomembna sprememba zlasti to, da smo sedaj vključili tudi dejavnike, ki zajemajo sodelovanje na zunanjih mejah Evropske unije. Uh, če ste seznanjeni s to situacijo, veste, da imamo tukaj različne instrumente. Eh, pri nas imamo skupno upravljanje, torej IRDF, regionalni sklad na naši strani meje, na drugi strani meje pa imamo drugačne sklade. Če gre za državo kandidatko, govorimo o instrumentih za predpristopno pomoč, iz tega potem dobimo sredstva in potem, če gre za sosedske politike, pa imamo uh, Um, torej instrument za soseščeno, za sosedsko politiko. Sedaj bomo imeli to v prihodnosti vse v enotni uredbi, v tej uredbi. Imeli bomo enoten priročnik tudi ob teh zunanih mejah. Torej ne bo dveh ali pa treh različnih pravilnikov za te obmejne regije. In tukaj bomo imeli ta pravila za skupno upravljanje. To so naša pravila. Za zunarno pomoč teh trenutno ni. Torej, to je pomemben korak naprej v smeri ponastavitve. Potem naprej smo tudi predstavili nekatere druge zamisli. Najbolj inovativna zamisel, predlog je ECBM. Tu je Evropski čezmeni mehanizem. Tu je novo pravno rodje, ki bo omogočilo lokalnim organom ob mejah, da izvajo pravo sosednje države in bodo potem lahko izvali čezmejne projekte na takšen način. Kajti tukaj pri čezmejnih projektih se še vedno pojavlja veliko pravnih ovir, zato pri nekaterih čezmejnih projektih želimo ponestaviti zadeve in pospešiti izvajanje teh projektov. Dva organa se lahko potem dogovorita o tem, da bi izvala pravo ene ali pa druge države, pač odvisno od njihove izbire, pri konkretnem projektu. Tudi to je velika novost, no, ampak se bom še poznaj vrnil na to. Sedaj pa še nekaj besed o ciljih te politike. Prej sem govoril o posodobitvi naložb EU. Tukaj vidite, da bomo imeli pet na mesto enajst ciljev, kot jih imamo sedaj. Ponovno gre za inovativnost, gre za nizkoglično gospodarstvo, gre za povezljivost, bolj socialno Evropo in še nekaj novega, imamo nov cilj, to, da približamo Evropo državljanom. Tu gre za trajnostni razvoj v mestih, na podeželju, v priobalnih območjih. Imamo torej specifičen cilj, ki ga lahko izberemo, ga lahko izberejo tisti, ki upravljajo te programe in rešijo te probleme. Tako da ni treba izbirati med različnimi deli uredbe se lahko vključijo v nov namenski cilj, kajti želimo, da bodo te politike bliže evropskim državljanom. Potem, poleg tega, to, kar je na desni, pa imamo pri vseh teh političnih ciljih še horizontalne ukrepe. Kajti tukaj mislim, da potrebno eh, dvoje, več dvojega, kot prvo treba izboljšati upravljanje zbogljivost tistih, ki upravljajo in pa izvajo naše programe, pri vseh teh ciljih, pri vsakem cilju bomo v prihodnosti lahko spodbujali, tudi finančno spodbujali gradno zmogljivosti v državah članicah ter pa regijah in mestih. In potem še drug horizontalni ukrep, sodelovanje med regijami in eh, čezmenjim območjem. Pri trenutnih programih pogosto vidimo, da so vsi obrnjeni navznotr in mi želimo spodbuditi drugačen pristop, bolj na vzven, tako da regije sodelujejo tudi čez meje in v prihodnosti bomo to omogočili v skladu z vsemi temi politikami in pa političnimi cilji. Potem naprej, prav tako smo ohranili in pa racionalizirali, ponastavili ex ante pogoje, predhodne pogoje, zato da bi izboljšali pohoje za naložbe. Kaj pa se je spremenilo, kot prvo smo zničili število? Trenutno imamo 35 teh eh, pokojev, to je precej preveč, sedaj smo to znižali na 20. Prav tako imamo bolj jasno povezavo s konkretno politiko. Kaj to točno pomeni? Nekateri predhodni pokoji se bolj nanašajo na izvajanje smernic ali pa direktiv EU, ki so bolj povezane z našimi skladi. In to ni pravi pristop. Kajti, če se pojavi težava za izvajanjem določenih predpisov EU, potem moramo to obravnavati z različnimi mehanizmi, naprimer z postopkom kršitve in podobno. In se moramo osredotočiti na tiste predpogoje, ki so strateškega značaja. In to morajo biti ukrepe, ki so najbolj ključni, če želimo, da bo določen sklad trajnosten in če želimo, da bodo naložbe čim bolj učinkovite in smotrne. Kot rečeno, smo okrepili to povezavo s konkretno politiko, prav tako pa smo tudi znižali upravno breme. Kajti, če država članica ne izpolni tih predhodnih pogojev, potem mora pripraviti dolg akcijski načrt in potem se o tem pogovarja s komisijo, skratka veliko je te birokracije in to ponašanje ni pravi pristop za prihodnost. Zato tega ne bo več, eh, pristop bo predvsem bolj enostaven ko gre za izpolnevanje teh predhodnih eksante pogojev. Pa še nekaj, potrebuje pristop, ker bo komisija tekom celotnega obdobja izvajanja stvari spremljala. Ne samo na začetku, ampak vse skozi bo spremljala, ali so pogoji izpolnjeni. Ne pa, um, naprimer, da država članica ali pa regija potem zaostaja zaradi napačnih uh, odločitev ali pa zaradi upravnih sprememb. Potem naprej imamo še druge pogoje na desni to so še vedno vključene stvari v naš predlog. Kot prvo, povezava z evropskim semestrom. V programih, ki bodo sprejeti leta 2021, upamo, čim prej, skratka, v teh programih bomo poskušali gotoviti, ali se te naložbe osredotočajo tudi na priporočila za posamečne države, ki so vključene v evropski semester. Potem še vedno imamo tudi makroekonomsko pogojenost. Vem, da te določbe niso ravno priljubljene v parlamentu. Smo te določbe racionalizirali, tako da so bolj inteligentne sedaj in v preteklosti ste govorili o tem, da bi naprimer smrznili sredstva za portugalsko Španijo, kjer Eh, trenutna uredba ni bila dobro oblikovana in ni bilo nobenega manevrskega prostora za komisijo, da bi ta odločala o tem, ali je nekaj smiselno ali ne. Torej, ta je pisalo šal, da mora, da mora uh, zmrziti sredstva. Sedaj pa imamo drugačno varovalko, klauzulo, ki omogoča tudi komisiji, da ne zamrzne dodelitve sredstev, če se to ne zdi primerno. Kot rečeno, še vedno imamo te makroekonomske pogojenosti, ampak bomo to sedaj upravljali na pametnejši način kot pa trenutno. Potem naprej še povezave z programe za podporo reformam po letu 2020, kot predlaga komisija. No, ampak še nekaj, kar je del horizontalne uredbe, kar velja za celoten proračun. In sicer tukaj imamo tudi določbe o spoštovanju pravne države. Torej, financiranje se lahko zamrzne, če ni vladavine prava, no, ampak to ni konkretno povezano z našo uredbo. To je bolj horizontalno področje, predpis, ki velja nasplošno in zajema celoten proračun. Veliko sem govoril že o ponastavitvah. Osemdeset ponastavitev je, ne bom še čez vse to, bomo pa oblikovali priročnik, trenutno ga že zaključujemo in tam bo več podrobnosti o teh ponastavitvah. No, bi pa sedaj vendarle predstavil nekaj primerov. Kot prvo, tukaj se prevent podpiral tudi pri omnibus pogajanjih, namreč želimo iti v smer teh ponestalnih eh, možnosti stroškov, torej da ne bilo več teh računov in pa veliko upravnega dela. Želimo prejeti na sistem, kjer bomo imeli več pavšalov in podobnih bolj poenotenih pristopov. Naj podam konkreten primer, ki je tudi novost področni meri. V trenutnem kontekstu plačujemo tehnično pomoč za programe, kot prvo glede na račune, ki so posledovane. Naprimer, treba izbrati vozovnice za avtobus, potem treba je poslati račune, potem poslati sezname o tem, kdo je sodeloval na določenem odboru in tako dalje. In to podpisati. V prihodnosti to ne bo več potrebno, ker naš pristop bo, da namen tehnične pomoči je to, da bi uveljavljali program kako potem spremljaš izvajanje programa, tako da komisiji pošleš zahtevke za poročilo stroškov, torej za vsakih 100 evrov, ki jih želite kot vrnitev, bomo avtomatično plačali um, 2,5 odstotka uh, oziroma 4 odstotke ali pa celo 6-7 odstotkov glede na posamečen sklad. Skratka, um, to ne bo, um, tukaj ne bo potrebnega kakršnega dokazila. To bo v bistvu avtomatično povrneno, torej ne bo več treba posredovati vseh teh dokumentov kot v preteklosti. Tukaj dejansko želimo spremeniti ta način izvajanja, ker se nam zdi, da je trenutno ogromno demokracije, ogromno birokracije in ni pravda dane vrednosti. In mislim, da bo sedaj ta pristop bolj enostaven in ne bo toliko pravnega premena. Uh, kot rečeno, za 25 odstotkov bomo znižali upravno breme, glede na to, kar imamo sedaj. Potem naprej, sedaj uh, imamo veliko težav z tolmačenjem, um, naprimer, ali je DDV tukaj um, smisel ali ne, se pogosto pogajamo z državami članicami, na Polske smo imeli zelo bizarre primer nedavno, ampak če si pogledamo, naprimer, um, stroške nadzora in pa ta tolmačena obrazložitve in pa različne strukture, naprimer glede tega, ali se lahko zaobide DDV ali ne. Ne, vse to bomo postili ob strani. Sedaj v prihodnosti bomo imeli drugačno politiko. Torej, um, tukaj, če imamo 5 milijonov evrov in pri teh 60 odstotkov vseh kohezijskih um, skladov je pod 5 milijonov, torej pri 60 odstotkih vseh teh kohezijskih projektov, uh, Eh, ne bo nobenih vprašanj glede DDV, ker je to pod 5 milijonov. Torej, to bo veljalo, eh, DDV bo veljal in to je konec zgodbe. Ko pa imamo projekte nad 5 milijonov evrov, tukaj pa ne bo DDV. Torej, to je zelo enostavno pravilo. Um, no, potem se lahko pogovarjamo o zgornji meji, ampak mislim, da je sedaj situacija um, bolj kompleksna, v prihodnosti bo bolj enostavna. Trenutno je zelo težko vse skupaj razlagati. Uh, vsak mesec se znova in znova pogovarjamo o državnim članicam, ali lahko povrnemo te stroške ali ne. Potem naprej. Eh, prav tako ne bo več pravil za prihodke. Trenutno imamo določbe za državno pomoč in pa nekatere dejavnike. Tukaj, na primer, bomo govorili o stopnicu financiranja. In vse to mislim, da že pokriva trenutno upravno breme, ki je nujno za upravitelje programov, ki želijo dokazati, kakšna vrzel pri financiranju, torej ali je finančne sredstvo preveč ali ne. Torej, ne bo več teh pravil za prihodke, to je kar črtano. Potem naprej, prav tako komisija ne bo več potrebovala velikih projektov. Mislimo, da je dodana vrednost tega, da komisija potrjuje vse to majhna, torej ni veliko dodane vrednosti, imeli bomo novo kategorijo projektov. To so sedaj projekti strateške ga pomena. No, ampak ni pa nujno, da so ti projekti veliki, lahko so tudi majhni, ampak je pa pomembno, da so ti cilji smiselni za dosego teh ciljev programa. Tukaj želimo, da države kot prvo izberejo te programe, da potem poročajo o teh programih in pa tudi vse skupaj promovirajo. Ampak, kot rečeno, to lahko iz katerega koli sektora. Kajti v glavnem gre za okolje ali pa promet danes, eh, ampak mislim, da lahko tudi pročimo druge pomembne sektore, tako da lahko tudi v drugih sektorjih izpostavimo projekte, ki so pomembni. No, ampak komisija ne bo potrebovala teh eh, projektov. Upravni um, odbor in pa projekt, eh, torej odbor za upravljanje bo odločal o tem. In še nekaj. In tukaj smo se pogajali z drugimi koliki v komisiji, ne bo več tega imenovanja. Pri trenutnem programu je trajalo dolga leta, da smo poskrbeli za to, da um, so nadzorni organi imenovali prave ljudi v organe za upravljanje. In to je potem pomenilo zamudo pri izvajanju. In to se še vedno dogaja, tudi sedaj, v petih letih po začetku obdobja. V prihodnosti tega ne bo več, ne bo več vnaprejšnjega nadzora. Mi bomo samo odobrili torej, eh, te predlagane kandidate za organe in če se morda pojavi takšna tveganja, ker so se organe spremenili, potem bo revizijski organ opravil sistemsko revizijo, kajti to je vsake primeru nujno, vsake primeru, ampak ne bo več tega imenovanja. Ta člen smo celoti črtali in ni nobenega sklicevanja na to določbo uredbe. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno in kar lahko marsikaj spremeni v praksi. Tukaj bomo naredili korak nazaj pri katerih programih, kjer je stopra napake zelo nizka. Tukaj govorim naprimer o trenutnih programih. Naprimer, če leta 2021 uh, imamo program, ki bo naslednik že postojičega programa iz leta 2019 ali pa 2020. Če je bil ta program um, leta 2019 ali pa 2020 uspešen, torej da je bilo zelo um, ma, malo napak, potem lahko rečemo, da v prihodnosti bo ta program veljav, ampak bomo uporabljali samo nacionalna pravila, ko gre za upravljanje. In tudi to bo marsikaj spremenilo, kajti trenutno imaš eh, dva sklova pravil, imaš eh, pravila EU za upravljanje prazor in poleg tega imaš še nacionalna pravila za nacionalno financiranje. In kot veste, tukaj se oboje združuje, potrebujete nacionalno sofinanciranje. In kaj bo sedaj v prihodnosti drugače? Države članice lahko nadzorujejo financiranje glede nacionalna pravila. In poleg tega, glede revizij, ne bo več eh, sistemskih eh, revizij, samo nekatere projekte bodo revidirali vsako leto, tako da bo sistem na, kon, na koncu še vedno v redu funkcioniral. To je torej pomemben korak nazaj. Kot sem dejal, bomo preučevali sedaj programe, ne držav članic, torej programe. In ta določba bi torej lahko veljala za vse programe po Evropski uniji, ne le za določene države članice. Gre le za vprašanje, ali programi dobro delujejo ali ne. Potem pa imamo še nekaj o finančnih instrumentih, ampak temu se bom kmalo vrnil. Omenil sem tudi ključni cilj prožnosti. In hotel sem še enkrat izpostaviti dve vprašanji. Eno je navedeno na vrhu prosojnice. Trenutno pri vsaki spremembi programa mora država članica komisiji predložiti spremembo programa, komisija jo preuči, potem mora sprejeti odločitev o spremembi. To traja več mesecev in ta postopek je precej zapleten. V prihodnje, če bomo spreminjali programe v omejenem obsegu, namreč eh, da se bo le pet odstotkov sredstev eh, prestavilo z ene prednostne osi na drugo, potem bo organ upravljanja to lahko storil brez eh, odobritve komisije, zgolj obvestil nas bo. Torej, prestavili smo sredstva od tu na tja in zato bo finančna tabela prilagojena in ta je nova. Torej, komisija ne bo več odobravala to vrstnih sprememb in teh postopkov ne bo več. Potem naslednji vidik priprožnosti zadeva naš predlog, da bi upeljali leta 2025 umestni pregled. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo vodje programov za, uh, sedaj načrtovali prvih pet let, ne pa leti 2026 in 2027. Ti dve leti bosta v programih zamrzneni. Zamisel zatem pa je ta, da bi se potem leta 2024 in 2025 znova sestali in pogovorili, ali je prišlo do novih uh, eh, porajočih se potreb, naprimer v povezavi z migracijsko krizo, ki bi jih bilo treba razreševati in da bi morda zaradi tega bilo treba prenesti sredstva z ene programske vsi oziroma prioritete na drugo. In potem bodo lahko države članice poleg tega prenašale tudi delež financiranja na druge instrumente. Ne bom pa sedaj preveč govoril o spremljanju uspešnosti, ampak le nekaj besed eh, bi povedal kot prvo. Opravili, odpravili bomo rezervo za uspešnost. Menimo, da ta ni potrebna, kajti nadomestili jo bomo s tem umestnim pregledom leta 2024 in 2025. Torej, to smo sedaj v uredbi opustili. Prav tako smo opustili poročila o letnem izvajanju programov, kajti vedno do konca junija prejmemo poročila o letnem izvajanju, ki govorijo o letu poprej. Torej, trenutno bomo prejeli poročila o letnem izvajanju za leto 2017. To dobimo za 300 programov ali celo več in seveda mi potrebujemo več mesecev, da vse te programe združimo, zberemo in potem vam pošljemo zbirno poročilo novembra ali decembra leta 2018 ki potem govori o stanju izvajanja, ki je leto dni staro, kajti, kot sem povedal, to vedno pokriva poprejšnje leto. V prihodnje menimo, da bi bilo smiselno uh, se bolj posvetiti elektronski zmenjavi podatkov, tako da bomo kohezijsko politiko pripeljali v 21. stoletje. In pomembneje je, da se na letnih eh, sestankih o pregledu pogovorimo z organi upravljanja, da ne bomo več eh, pošiljali eh, podatkov v PDF-ju, ki so zastareli, potem pa komisija na tej podlagi predloži nekaj, kar je še bolj zastarelo. Prav tako pa smo opustili um, e, obvezo za izvajanje predhodne ocene. Ko pa se program pripravi, je seveda mora vključevati tudi nauke iz preteklosti in tudi sklepe, ki iz tega sledijo za v prihodnje. Kaj je prav tako zelo pomembno za vas? To, da nismo zgolj okrepili vloge eh, odborov spremljanja, torej eh, eh, ekonomskih in socialnih partnerjev, ki so del izvedbene verige, temveč smo tudi razširili uporabo kodeksov ravnanja. Veste, da je to bil problem v prejšnjem programu izvajanja in komisija je menila, da je bil kodeks ravnanja zelo koristen. To je bila fantastična zamisel in uh, mislim, da jo je v veliki meri uh, podžgal eh, Evropski parlament, ampak eh, pri številnih programih so bili kodeksi zelo pozno sprejeti, kajti bilo se treba pogajati v besediti. Torej, naš predlog je, da obdržimo trenutni kodeks ravnanja, da ga ne spreminjamo, čeprav smo spremenili uredbo, kajti to bi menilo, pomenilo, da se programi že lahko začnejo pripravljati. Uh, v skladu z eh, smernicami, ki izhajajo iz eh, kodeksa ravnanja več eh, stopenskega partnerstva in tako naprej, kajti že In to se lahko začne opravljati že danes. Kajti, če vsem povemo, da se to ne bo spreminjalo, lahko začnejo programe pripravljati že zdaj. To je torej razlog, zakaj kodeksa ravnanja ne bomo trenutno spreminjali, temveč bo ostal v porabi, kakršen je trenutno. Potem pa. In to je tudi zelo pomembno. Eh, povečali smo tudi oziroma okrepili smo tudi zahteve, kar zadeva komuniciranje, eh, preglednost oziroma vidnost in, eh, in obveščanje. Tukaj smo se zgledovali po omnibusu, torej imeli bomo nove programe uh, strateškega pomena, kjer bodo države članice se zavezale k letnim komunikacijskim dejavnostim, prav tako morajo vzpostaviti enotno spletno stran, na kateri bo do navedene vse dejavnosti, uh, ki zasledujo cilj preglednosti in vidljivosti. Uh, Poleg tega morajo v realnem času o tem obveščati komisijo, tako da lahko o tem obveščamo dalje v Bruslju. Torej, šli smo korak dlje, kajti to je bilo eno od področji, kjer je bilo trenutno uh, nemogoče dobro prodati Evropo državljanom in tukaj stanje ni bilo zadovoljivo. Sedaj ne bom eh, veliko govoril o. Um, finančnih instrumentih, ampak tudi tukaj smo poenostavili te instrumente in jih uh, racionalizirali. Ne bom govoril o predhodni uh, oceni, ampak velika nova sprememba zdaj je ta, da obstaja možnost kombiniranja finančnih instrumentov, torej posojil z nepovratnimi sredstvi v eni sami operaciji. Trenutno je situacija drugačna. Če imate finančni instrument in uh, nepovratna sredstva, imate dve različne finančne operacije in tudi dva različna organa, organa, ki zagotavljata to storitev upravičencev. To pomeni, da banka da upravičencu eh, posojilo, ministrstvo pa nepovratna sredstva. In to torej um, sledi preko različnih verik izvajanja. V prihodnje pa bo to mogoče združiti. Torej lahko boste dodelili posejilo in tudi subvencijo, nepovratna sredstva, kar bo pomenilo dodatne investicije, ki jih trenutno ni mogoče izvajati zaradi ločnic med tema finančnima instrumentoma. In vse to bo opravljal en sam organ, kajti To bo po našem mnenju bistveno spremenilo pravila igre. Um, takšnih pravil v trenutnem obdobju ni in to je bilo veliko krat izpostavljeno kot težava pri učinkovitosti, kadar je potrebno tudi na področju energetske učinkovitosti, ko je veliko krat uh, eh, treba povezovati nepovratna sredstva z posojili. Prav tako bomo uvedli določena dodatna pravila, ki pojasnevajo. Eh, eh, po, po, olajšajo um, poročanje, poenostavljajo poročanje. Šli smo pa korak naprej tudi pri uh, našem pristopu k EFSI. EFSI bo v prihodnje nadomestil nov sklad Investiraj v EU in države članice bodo imele možnost prispevati v ta novi sklad uh, 5 odstotkov deleža uh, dodelitev v te sklade in poenostavitev bo ta, da pa bodo ti prispevki morali služiti ciljev kohezijske politike. Torej, ta sredstva bodo morala zasledovati cilje kohezijske politike, vendar pa se bodo uporabljala pravila iz sklada, tega novega sklada investire v EU. Kajti tudi sedaj imamo dve različni vrsti pravil, kar je za države članice težavno, v prihodnje pa bomo to odpravili, imeli bomo zgolj en nabor pravil. Torej, torej transfer, prenos je mogoč, če to služi ciljem kohezijske politike, torej ciljem, ki so navedeni v naših programih, ampak eh, sredstva pa se bodo upravljala v skladu s pravili sklada Invest EU. Zdaj pa še nekaj primerov. Ta primer um, ki pokazuje, kakšna je skladnost z drugimi evropskimi politiki, politikami. O tem smo že govorili tudi v tem odboru, da prihaja do prekrivan, izpostavljajo se vprašanja boljšega usklajevanja in koordinacije med različnimi politikami. Na, naj vam povem, kaj smo sklenili s kolegi pri obzorju Evrope. Okrepili smo um, stebr evropske odličnosti. Veste, da če imamo sedaj program odličnosti, To je projekt, ki je bil predložen v okviru obzorja, vendar pa za ni na voljo dovolj sredstev. Potem lahko organ upravljanja spreme odločitev, da izkoristi strukturna sklada, da podpre iste upravičence pri tem projektu. Problem pa je, da ta stvar trenutno ne deluje. Zakaj ne? Ker so pravila prezapletena. Zato smo se eh, dogovorili tudi z generalnim direktoratom za konkurenco, da bo takšen projekt lahko financiran brez dodatnih vprašanj iz strukturnih skladov in tudi uh, Eh, nobena pravila o pomoči državi se ne uporabljajo. Torej, ta isti projekt bi lahko bil enako obravnavan z vidika državne pomoči, kot če bi bil financiran v okviru obzorja. To trenutno ni mogoče. Zakaj ne? Zato, ker eh, morajo strukturni skladi skladni z pravili državne pomoči. To pomeni, da mora biti eh, stopnja sofinanciranja nižja. To trenutno za obzorje ne velja, zaradi tega, ker tukaj država, komisija ne meni, da je to Eh, nekaj, kar pade pod eh, pravile, ki veljajo za državno pomoč. V prihodnje smo zdaj staknili glave in se dogovorili, da prihodnje bodo to vrstni projekti lahko samodejno financirani iz strukturnih skladov, pri tem pa se bodo uporabljala ista pravila, kot če bi bili financirani iz obzorja po pravilih, ki veljajo za državno pomoč. Ne bom se sedaj spuščal v druge elemente, ampak bom odgovarjal na vaše vprašanja. Verjetno pa je se največ govorilo v medijih tudi o denarju. Mislim, da da je verjetno nemogoče sedaj uh, ignorirati ta vidik. Na začetku naj pojasnim, kakšen je bil naš cilj. Veste, da se je proračun kohezijske politike v realnih zneskih zmanjšal za 10 odstotkov. To je obžalovanje vredno morda, ampak uh, to presega moja pooblastila, tako da tega ne bom komentiral. Ampak pri tem zmanjšanjem proračunu je bil naš cilj trojen. Kot prvo se želimo osredotočiti na revne za sredstvi, na najrevnejše regije, na najrevnejše eh, države članice. Te morajo dobiti največ sredstev. Potem potrebujemo še vedno smiselno politiko v bolj razvitih delih Evrope, tako da bo intenzivnost pomoči tudi naprimer na nizozemskem v Belgiji ali na Danskem še vedno zadostna, da bi promovirali projekte v okviru kohezijske politike. In ne na zadnje, seveda smo si želeli tudi uh, omiliti spremembe med uh, trenutnim obdobjem in naslednjim, tako da izgube iz enega obdobja v drugo ne bi bile preveč dramatične, kajti seveda razumemo, da bo to težko uh, prodati oziroma prepričati eh, vse v svetu, da bi to odobril. Torej, kaj smo storili? Obdržili smo trenutno metodo alokacije, tako imenovano berlinsko metodo. Ta je ostala bolj ali manj nespremenjena. Kot vidite, je še vedno najbolj uh, pomemben kazalnik BDP. Več kot 80 odstotkov se bo dodeljevalo na podlagi BDP. Torej, tukaj je prišlo le do manjše spremembe. Prav tako smo bolj ali manj ohranili enako utež, ki, ga, ki jo dodeljujemo trgu dela, izobraževanju in demografiji. Tukaj govorimo o zaposlitveni stopni, stopni brezposelnosti, izobrazbi in tako naprej. In upeljali smo še dva nova elementa. Eden je migracije, In seveda zato, ker bo v prihodnje dolgoročna integracija migrantov dolgoročna naloga a, kohezijske politike in kot drugo zato, ker se želimo osredotočati tudi na naložbe povezane z, ob, o, o, z podnebjem. Zato smo dodali še a, kazalnik za ob, a, podnebje, ampak kot vidite, je v težki smo a, jo temu kazalniku dodelili, predvsej nizka. Imamo pa še vedno tri kategorije regij. Tukaj vidite prihodni, prihodni seznam upravičenosti. Imamo še vedno manj razvite regije, prehodne regije in bolj razvite regije. Vendar pa smo spremenili prak za prehodne regije z 90 odstotkov popreče EU na. 100 odstotkov, tako da to sedaj pokriva vse regije v Evropski uniji ki uh, so v povprečju od 75 do 100 odstotkov. Zakaj smo to storili? Naše analize kažejo, da, se, da so v zadnjih desetih letih vse regije se približale povprečju Evropske unije. Seveda gre tukaj za naravno konvergenco, tukaj govorim še zlasti o državah v srednji in vzhodni Evropi, ampak tudi tiste regije, ki so med 75 in 85 odstotki. Edina skupina, ki je izgubila 8 odstotkov, so tiste regije, ki so pod 90 in 100 odstotki poprečja. Torej, te regije so nazadovale, zato smo menili, da bi bilo škoda, če jih ne bi mogli bistveno podpreti in uh, s tem, ko smo sedaj dvignili prak z 90 odstotkov na 100 odstotkov, jih lahko ohranimo in obdržimo v prehodni kategoriji, kjer eh, so upravičeni do više podpore EU. In to, kar vidite na tem zemljevidu, je, da se nekatere um, barve spreminjajo v srednjo-shodnji Evropi, pogledajte si dele Polske, tudi del Baltike, tudi Češka, te so sedaj prešli v oranžno barvo, kar je dobro, to pomeni, da se situacija izboljšuje. Po drugi strani pa, če vidite Grčijo, je znova celotna država obarvana rdečo, to je vpliv um, uh, krize, tudi južna. Uh, Španija in Južna Italija sta znova rdeči. To je odraz krize, eh, ki ga je treba seveda upoštevati tudi na zemljevidu upravičenosti. Pri kohezijskem eh, eh, skladu se ne spremenja nič, upravičenost ostaja enako, vidite, katere so tiste države, ki bodo upravičene do, sklada, do kohezijskega sklada, te so ostale posebej enake, nič se ni spremenilo in ne na zadnje in verjetno tega ne morete prebrati, ker ti številke so tako male, ampak tukaj vidite dodelitve po državi članici in vidite tudi razliko med obema obdobjema, poudarjamo, ki so izražene v, po konstantnih cenah leta 2018. Rad pa bi vas opozoril še na to, da dejansko prihaja tukaj do držav, ki v veliki meri izgubljajo. Nekatere države so izgubile kar 25 odstotkov trenutno dodeljenih sredstev. Mislim pa, da je treba to postaviti tudi v perspektivo, v kontekst. Ne, pred nekaj časa je, naprimer, država, kakršna je Španija, izgubila 45 odstotkov dodeljenih sredstev, kar je bilo več kot 25 milijard, če se prav spomnim spomnim. Tako da tukaj vidite, da smo sedaj upeljali varnostno mrežo a, minus 24 odstotkov. To kaže, da želimo omejiti spremembe med programskima obdobjima, tako da izgube ne bodo preobčutne. Vendar pa se o tem seveda še lahko pogovarjamo. In te številke boste našli tudi v našem pravnem predlogu v prilogi 22, če se ne motim. Na koncu imate potem razdelitev po državah članicah. Zakaj smo objavili to razdelitev po državah članicah? komisija želi delovati res pregledno in mislim, da uh, si tega želi tudi parlament. Želimo se izkleniti eh, tukaj dogovor še pred volitvami v Evropski parlament in menili smo, da če bomo pregledni že vnaprej in če upovemo, to so kazalniki, ki smo jih porabili in to so rezultati, da potem vsaj neke zmede ne bo. Torej vsi bodo vedeli takoj, kakšna je situacija, kakšen je predlog komisije in upamo, da bomo s tem prihranili nekaj časa z dolgimi pojasnimi pojasnili v svetu, ko bi morali državam članicam pojasnevati, zakaj so smo spremenili to ali ono. Zato želimo že od vsega začetka biti res pregledni. Kmalo bom zaključil, le dvoje bi še omenil. Prvo so stopne sofinanciranja EU. Tukaj lahko vidite, ko si pogledate te številke na uh, ekranu, naš predlog je, da bi zmanjšali stopnjo sofinanciranja EU. Zakaj? kot prvič zato, da se poveča odgovornost in lasništvo, kajti vedno dobimo več eh, lasništva in odgovornosti, prevzemanja odgovornosti, če vložite svoje sredstva in prav tako menimo, da so trenutne stopnje sofinanciranja previsoke, kajti še vedno odražajo krizne razmere, ko imamo naprimer države kot je Grčja, kjer plačujemo 95 odstotkov ali celo 100 odstotkov v obdobju po uh, ob, letu 2000. 2021 pa menimo, da to ni več ustrezen eh, pristop. Morali bi se torej vrniti k bolj normalnim stopnem sofinanciranjem, kar bo prav tako povečalo celotni učinek našega financiranja, kajti evropski proračun se bo nekoliko zmanjšal, ampak če se bo dvignil prispevek države članice, bo končni učinek ostal enak. Prav tako pa menimo, da s tem dosegamo kvit pro quo. Kaj to pomeni? Če zagotovimo več prožnosti, prej sem omenjal DDV, če bomo eh, vračali DDV in ne želimo sočasno vračati proračuna države članice, potem moramo biti verjetno manj prožni pri drugih določbah. In to je ta quid pro quo. Torej, zahtevamo višjo stopnjo nacionalnega sofinanciranja, ampak v zameno smo potem bolj prožni pri naprimer DDV-ju in pogojevanju itd. Kajti pravimo, da bomo s tem vsaj uh, za neke vrste projektov nekoliko priprli oči oziroma pogledali stran. In še zadnja stvar, potem pa zaključim. Prav tako predlagamo, da bi se vrnili k pravilu N plus 2, kajti v trenutnem obdobju tudi pri komisiji najbolj trpimo zaradi dejstva, da je izvajanje trenutnih projektov in programov zelo počasno. Eden glavnih dejavnikov, ki k temu prispeva, je pravilo N plus 3. Ne želimo pa se vrniti k temu kar takoj, ampak želimo to storiti postopoma. Kot vidite, smo želeli prvi korak v prvem letu zasnovati tako, torej leto 2023, da bomo pogledali le 60 odstotkov dodelitev eh, iz leta 2022, potem pa plus 10 odstotkov in tako dalje. Torej, zagotavljamo veliko prožnosti uh, organom, ki izvajajo programe v državah članicah, tako da bodo lahko hitreje začeli izvajati svoje programe. Kot sem uh, omenil, ne bomo več zahtevali uh, imenovanja nekega organa, ampak v zameno pa želimo poskrbeti, da se to potem dejansko izkoristi za izvajanje novih programov, ne pa da čakamo potem spet tri leta, da se nekaj zgodi. In naj povem, da je tukaj spet nekaj, uh, Eh, daš dam, torej omogočamo več prožnosti pri izvajanju, sočasno pa je treba to prožnost vzeti resno. Tako, tu se bom ustavil, kar zadeva uredbo o skupnih določbah. Se upravičujem, da sem bil tako dolg, ampak eh, veliko elementov je bilo, ki sem jih želel omeniti in se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod eh, Van Breska. Res je a, eh, bila to zelo zanimiva predstavitev in veliko novega smo izvedeli. Imeli bi eno vprašanje, oziroma jaz imela eno vprašanje. Ali boste imeli to vrstno predstavitev tudi za sklad za regionalni razvoj, za kohezijski sklad, za interreg in za a, eh, mehanizem za notranjo varnost? Okay. Torej, na voljo imamo še 2 uri in 20 minut za razpravo in potem bodo sledile še tri predstavitve in še tri razprave. Torej, moramo omejiti vpraš, eh, oziroma moramo eh, predvsem zastavljati vprašanja danes, tako da bom vsakemu dodelila minuto, minuto in pol, kajti če želimo še slišati odgovore in potem nadaljevati pri tem za naslednjimi predstavitvami, je to edini način, da izpeljemo sejo. Začela bom s koordinatorji, kajti imenovali smo že poročevalce, tukaj je z nami le eden danes, ampak vidim, da ste številni prosili za besedo. Začeli bomo z gospodom uh, van Nistelrooy in potem z gospod Westfal. Torej, um, hvala za čas. Uh, seveda ne želimo sedaj prehitro sklepati in danes gre predvsem za informativno sejo, zato bi želel reči, da. To, kar pravite, je res. Vsi poročevalci so znani, tudi v ELS smo imenovali poročevalce v senci. To pomeni, da sedaj vemo, kdo so ljudje, ki so odgovorni za to, ki morajo začeti delati in ki morajo biti v spredju razprave. Mislim, da je zelo potrebno uh, to, če želimo uh, delati hitro. Uh, In dobro je, da je komisija tukaj zauzela tako odprt pristop in nam ponudila vse informacije, tako da bodo lahko tehnični sestanki že stekli, nekateri že tečejo, potem potekajo tukaj tudi politični sestanki, sporočajo. Tudi to že danes poteka. Uh, torej, dejansko smo se res že lotili tega dela in smo začeli obravnavati tiste dele predloga, ki jih lahko uh, sprejmemo in potrdimo v letošnjem letu že v tem odboru. Tako da upamo, da bomo tukaj prišli do prvega branja še v letošnjem letu. Morda pa obstajajo določene stvari, eh, o katerih ne moramo samo odločiti v našem odboru, ampak 90 odstotkov pa verjetno lahko prevzamemo na se mi, tudi po hitrem postopku. Torej bodo nekateri poročevalci lahko še pred poletjem pripravili dokumente za prevode, tako da bomo lahko že v prvih tednih septembra pripravili predloge sprememb. Mislim, da je to pravi način, kajti če smo zelo pozorno poslušali, smo, smo izvedeli, da je bilo veliko upoštevanega. Marsikaj se je že razvilo v zadnjem obdobju. Kodeksi ravnanja so, torej, ob, uh, se bodo obdržali. Če bi pa zdaj začeli razpravljati o vsem, bomo izgubljali čas, ne bomo učinkoviti pri svojem delu, tako da mislim, da sedaj ni obdobje, da bi stvari še bolj zapletali, ampak da se lotimo stvari na ciljan način. Imel pa bi eno vprašanje o tej stopni. Dobili smo dosje komisarja glede tega, kako naj bi se te ovojnice Eh, po državah članicah izkoristile in številke, ki so v ozadju. Če sem pravilno razumev eh, merila, ki se upoštevajo, še zlasti, ko gre za, države, eh, za sredstva za države članice, me zanima, ali je prišlo do kakšnega pogajanja, kakšnega mešetarjanja med državami članicami, zlasti med tistimi, ki bodo, videle, ki bodo dobile sedaj niže zneske. Pravite, da je bil sistem utemeljen na številkah, ampak zanima me, ali je tukaj kljub temu bilo kakšno pogajanje. Hvala, gospod uh, eh, Fanisero, in hvala, da ste se bolj ali manj držali tudi dodeljenega časa. Brez, gospod Van, uh, Breska, dodeli, dala vam bom čas, ampak uh, še prej dam besedo gospe Fan, uh, Fan Vespal. Gospa Breso mora oditi. Hvala. Uh, to Italian. Eh, grazie. Hvala lepa za to predstavitev. Imela pa bi vprašanje, še prej pa me zanima, ali bi lahko te prosojnice, ki so bile predvajane, eh, posredovali tudi nam, zato da bomo imeli nek povzetek vsega, kar ste povedali in se lažje spomnili teh vsebin. No, druga stvar, ta prostovoljni prispevek InvestEU do 5 odstotkov, o čemer ste govorili, ali gre tu za prispevek držav članic ali posameznih regij oziroma ali bi lahko bili to eni ali drugi. Ne razumem prav dobro, kako bi to potekalo. Tretjič, ko si ogledamo podatke številnih držav, iz njih izhaja, da se v glavnih mestih uh, kopiči vse več bogatstva. Tudi v državah, kjer um, Eh, vse ostale regije predstavljajo več kot 50 odstotkov, pa se mm, okrog 130 odstotkov sredstev eh, vendarle zbere v regiji glavnega mesta. Naprimer, Bratislava ima v tem smislu višji odstotek kot celo Stokholm. Za Zato me zanima, kaj nameravate storiti tukaj. To je namreč problem. Eh, bolj oddaljene regije so vedno bolj oškodovane v primerjavi z eh, regijami, v katerih so glavna mesta, ki res štrlijo ven iz teh povprečij. V nekaterih primerjih so morda celo neodvisne od um, evropskih sredstev, ampak v drugih primerjih pa je um, odvisnost od teh sredstev um, res precejšnja in tudi zelo možna in zanima me, ali ste to upoštevali. Gospa Vestfal, izvolite. Danke. Hvala lepa. Le eno vprašanje sem želela zastaviti glede. Uh, mestne eh, oziroma urbane razsežnosti, kajti pred dvema letoma smo sprejeli to veliko in eh, krasno agendo. Zdaj pa ugotavljamo z novimi predlogi, da naj bi 85 odstotkov sredstev bilo pri, v, revnejš, v bogatejših uh, um, regijah bilo namenjenih pametnim in, uh, eh, tehnologijam in potem ne bo več ostalo veliko uh, sredstev za podeželje. In mislim, da to ni v skladu s tem, kar smo sprejeli pred dvema letoma, da bi še naprej razvijali mesta in tudi obrobne regije. Tukaj potrebujemo več prožnosti oziroma si želim več prožnosti. Vem, da uh, bi naj sedaj šest odstotkov uh, dodelili mestom, ampak vedno smo rekli, da je to zgolj začetek in seveda potem je treba temu slediti in uh, urbana razsežnost mora biti upoštevana na drugač način, kaj te mesto je motor za funkcionalna okolja okoli mest. Sorry. Thank you very much. Ms. Tomašič, the floor is yours. Pa Tomašič. Vrlo kratko. Hvala lepa, prav na kratko. Strinjam se z večino informacij, ki smo jih slišali danes do povdne, ampak zanima me to, da kar, je, kar predvideva predlog komisije za revnejše države članice in sicer povečanje nacionalnega deleža za izvajanje teh politik in ponovem naj bi države članice v 30 odstotnem deležu sofinancirali te projekte, EU pa v višini 70 odstotkov in zanima me, na kakšen način ste prišli do določitve eh, teh deležev za revnejše države članice. Pa Maletič. Uh, uh, Hvala. Mislim, da je zelo dobro, da se zazemo za več uh, prožnosti in da se tudi ustvarja več zaupanja med komisijo in države članicami. S temi spremembami dokazujete, da gremo v to smer. Mislim, da vsi naši komentarji in to, kar bomo počeli v naslednjem obdobju, da bodo skušali pripraviti nekaj, kar bo mogoče v praksi laže izvajati. Moje vprašanje je prvo namenjeno pametni specializaciji. Zanima me, ali bo ta uh, povezana zgolj z prvo prioriteto ali z vsemi petimi novimi prioriteti. Potem integrirane teritorijalne naložbe. To, ta koncept ali bo se izvajal na enak način in tudi skleda, sklad za prikrajšanje regije. Tega smo imeli v tej perspektivi v državah članicah to je bil neke vrste poseben operativni program na regionalni ravni za prikrajšane regije. Potem pa še eno vprašanje, ki se navezuje na 5 plus 2 torej na ta pristop, eh, ki nam nadomešča eh, rezervo za uspešnost. Ali to pomeni, da če ena država v celoti izkoristi in izčrpa sredstva za eno prioriteto, da bosta ti dve leti, ki še preostaneta in nista sprogramirani, lahko takoj uporabljeni. Namreč zdaj na kr, uh, eh, sedaj na Hrvaškem uporabljamo vsa sredstva, smo uporabili sredstva uh, za prioriteto tri pri MSP-jih in sedaj nam je zmanjkalo sredstva za MSP-jo. In če teh dveh let ne bi pro, sprogramirali, bi lahko takoj uporabili sredstva, za, dodatna sredstva za MSP ali bo šlo v to smer eh, to pravilo ali bo to na voljo zgolj v izrednih eh, situacijah. In to eh, sofinanciranju. Mislim, da je 70 odstotkov ta stopnja preniska za prikrajšane regije, kot je povedala tudi kolegica, in da to pač nadomeščamo za upravičenost za DDV, da to ni dovolj. Ali bi lahko ta verila za upravičenost spremenili, kaj je teh 70 odstotkov, ni 70 odstotkov, gre za 70 odstotkov upravičenih stroškov. In v številnih primerjih je potem le 40 ali pa 30 odstotkov eh, projekta. Torej potrebujemo še večjih, če želimo doseči 70 odstotkov. Gospod van Miltenburg. No, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala komisiji za predstavitev. Več podrobnosti o tem predlogu, ko dobimo, več vprašanj bomo verjetno imeli. Želel sem se omejiti pri vprašanjih zgolj na eno, ki zadeva sinergije, kaj ti vprašanje. V predlogu ste zapisali, da bodo predlogi za projekte, ki so dosegli uh, pečat uh, odličnosti v okviru uh, obzora Evrope, da ti ne bodo šli skozi nov nas, uh, proces izbire in potrjevanja za e RDF. Sprašujem pa se, ali niso to zgolj božne uh, želje. Kaj pa režim državne pomoči potem? Ali bo torej veljalo, da ta pravila državne pomoči ne bodo veljala pri tovrstnih predlogih. Kaj pa proračun, ki mora biti na voljo? Lahko si predstavljam, da v tistih državah članicah, kjer je manj denarja, da bo prišlo do trenutka, ko bo za projekte raziskav in razvoja ne bo več na voljo v nekem trenutku sredstev. In ne vem, ali je možno, da, da kar tako reči, da če boste imeli pa pečat odličnosti, da uh, boste lahko dobili pa kar takoj druga sredstva brez nadaljnih preveren. Potem še pregled uspešnosti, tega sedaj ne bo več, nadomešča ga pristop 5 plus 2. Kaj pa bo storila komisija, če država članica ne bo izvajala priporočil za posamezno državo v programu od vsega začetka in bo po petih letih dobila nova priporočila za državo. Ali bo potem komisija ob tem pripravljena in imela politično voljo reči, da bo blokirala sredstva za preostali dve leti? To je moje vprašanje. Hvala, gospod Albricht, izvolite. Yes, uh, one remark, remark. Ena splošna pripomba. In sem član odbora regi, pa tudi poročevalec za večletni finančni okvir zato imam eno vprašanje zelo jasno moramo povedati, katere številke uporabljamo. Kajti, če sedaj primerjate to z novim poglavjem, novo poglavje ni primerljivo z starim uh, poglavjem. In potem komisija govori o tradicionalnih politikah in vzame drug sklad. Če primerjate 75 odstotkov za manj razvite regije, to pomeni le dva sklada. Pomeni le dva sklada. Torej, o čem govorimo? O dveh skladih ali o treh skladih? To je moje vprašanje. Kajti, Seveda politično rečeno, če želite doseči nek cilj, se uporabi neka metoda in tudi objektivni kazalniki. In ti morajo biti rezultat politične odločitve, ne pa ravno obratno. Moje vpraša dve vprašanje sta naslednji. Skušam razumeti, zakaj se je kohezijski sklad skrčil za 46 odstotkov. Skušam razumeti, vem, da bomo imeli več sklada za regionalni razvoj, več za prehodne regije, vse to je v redu, ampak zakaj? Zakaj manj za kohezijski sklad? To je moje prvo vprašanje. In kaj želi komisija storiti z skladom InvestEU? Kaj ti obstaja predlog, da bi se uh, vzelo sredstva iz kohezijskega sklada in, in ta sredstva dalo v tako imenovana okna? In če ne bomo imeli okna v kohezijskem skladu, bomo imeli okna za MSP. Torej, vzeli bomo eh, sredstva iz kohezijskega sklada in, nam, in ta sredstva namenili InvestEU. Kaj pa potem državna pomoč, kajti v InvestEU ni državne pomoči. Če boste pa prenesli sredstva iz kohezijskega sklada v InvestEU, to je vprašanje, ki sem ga zastavil komisarju Katajnenu. Kaj bo tukaj potem s državno pomočjo? Hvala, gospod Vito. Eh, Hvala, predsednica. Tudi jaz pozdravljam um, ta pristop, ki je bil zastavljen danes dopovdne z osnutkom uredbe, ki je bil predstavljen in mislim, da je res potrebna razprava o tem, učinkovita in hitra. In to o več vprašanjih. V prvem delu se dotikamo finančnih vprašanj, vendar pa bi bilo treba res zelo konkretno osvetliti tudi vprašanje poenostavitev. Zato eh, pozdravljam določene točke, ki so bile eh, um, osvetljene v tej prvi predstavitvi in sicer večja koncentracija ciljev, ukrepitev uloge mest in regij in še zlasti um, eh, upravna poenostavitev. Ampak dve vprašanji bi imel. Prvo zadeva um, oceno, ki je bila izražena glede potrebe po povečanju nacionalnih prispevkov um, v okviru sofinanciranja. Uh, še zlasti glede na to, kar je že bilo tudi povedano v enem od prejšnjih prispevkov, me zanima, ali je bilo to dogovorjeno tudi z državami članicami. In drugič me zanima, ali morda s tem ne tvegamo, da se bomo znašli pred problemom, ki je precej pogost v zadnjih letih. Namreč, če mora ta znesek nacionalnega sofinanciranja biti vključen v tisti delež, ki ga pokriva pakt stabilnosti, um, bomo morda naleteli na države, ki bi to sicer naredile, vendar ne bodo mogle premustiti blokade zaradi um, drugih zavez iz pakta stabilnosti. In uh, potem me zanimajo še roki za revizijo. Tu bi želel več pojasnil. Namreč to, da naj bi za vsak program, za vsak sklad, za vsako upravo imeli nekoga odgovornega in te tri organe, torej eh, revizijski organ, plačilni organ in organizacijski organ. Eh, mislim, da se je to že izkazalo za precej problematično v zadnjih letih in zato me zanima, ali lahko to bolj jasno poveste. Eh, z vidika poenostavljanja je to vprašanje namreč bistvenega pomena. Hvala, gospa predsednica, gospod Bre, Fambreska, hvala za to predstavitev predloga komisije. Tudi jaz bi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 preskočila na podobno vprašanje moje politične skupine. Zeleni smo zelo kritični, da bo Evropski sklad za regionalni razvoj izuzet iz te krovne uredbe. To ni v skladu z integriranim pristopom do enotne uredbe. Zakaj je komisija sklenila, da bo regionalni razvoj izuzela iz te krovne uredbe? Plediramo za to, da se ta znova vključi, še zlasti glede na to, da želimo učinkovito uporabljati evropska sredstva. Pozdravljamo pa, da bo Evropski socialni sklad ostal uh, sestavni del te politike, pod, pokri, podpiramo močan socialni sklad. Moje vprašanje pa je, kako velik bo delež ESF v odstotkih absolutne številke. Kev, uh, nimamo, ampak delež ESF nas zanima. Morda pa sem uh, kaj spregledala. Uh, Kot tretje, uredba po našem mnenju je oziroma bi naj bila vitkejša, tudi nekateri elementi pa so bili zgolj predstavljeni v prilogo, to je zgolj optika. Nekateri drugi elementi pa so res v celoti izginili in to ste zelo pregledno predstavili danes zjutraj. Naprimer, veliki projekti ali pa a, postopna izvedba, pa tudi načelo pogojenosti zelenim se to ne zdi res neka preprosta poenostavitev, temveč se nam zdi, eh, da gre pri tem za politično spremembo investicijskega standarda. Tudi pro, eh, prečna načela enake obravnave in a, a, Tudi, te je sedaj, tudi to je bilo sedaj predstavljeno v, v te enabling pogoje, pogoje omogočanja. Moje vprašanje je, se, zakaj ta prožna, eh, prečna načela, torej eh, enakopravnosti in boja proti diskriminaciji in korupciji tega ni več. In bojimo se, da bi, bi sedaj to razvodenelo. Uh, Zdi se nam tudi, da je komisija se distancirala od prevzemanja odgovornosti tudi pri velikih projektih. Kakšno vlogo bo sedaj v prihodnje igrala komisija pri velikih projektih? Torej, komisija ne bo imela več te kontrolne naloge, zdi pa se nam nujno, da jo ima, če želimo zaščititi interese celotne Evropske unije. Tudi nas skrbijo nižske stopne sofinanciranja. Seveda se strinjamo, da mora biti lasten prispevek držav članic potreben, tako da se prevzama lasna odgovornost za investicije, vendar pa eh, vidimo tveganje, da bi, visokih, eh, eh, da bi ti visoki prispevki iz nacionalnih proračunov lahko privedli do diskriminacije in da potem nekatere revne regije ne bi mogle sodelovati pri ustrezni meri in menimo, da je bilo treba to znova preučiti. Hvala. Hvala. Glede, naj vas spomnim na to, da nijo veliko časa. Torej, prosim, da se držite svojega časa govora. Gospod Amato. Io vado direttamente alle, alle domande. Hvala lepa. Bom kar direktno postavila vprašanje. Zelo začudeni smo, ker je še vedno obstaja ta okrepljena povezava med kohezijsko politiko in evropskim semestrom. Čeprav, čeprav razumem, uh, ni spremenjene situacije na, podra, na področju trenutnega, trenutnega programskega obdobja. Torej, kaj se je tukaj dejansko spremenilo? Ali se, so se spremenile obveznosti in zaveze glede um, programov, ki se izvajo po regijah v določenih državah? Potem, Evropa naj bi bila Evropa sprijemanja, vendar pa kohezijska politika ne bi smela biti ponovno penalizirana zaradi mehanizmov za obrambo in varnost. Saj gre tukaj za dve povsem različni stvari, ki bi potrebovali povsem različna pravila. Pa še nekaj, glede Evropskega socialnega sklada. Dobro vemo, da je odbor za zaposlovanje vodilni odbor na tem področju, vendar pa želimo poudariti še enkrat, da strukturne reforme um, ne smejo posegati v kohezijsko politiko, tudi zaradi programa v višini 23 eh, milijardov eh, evrov, ki jih komisija eh, namenja za to področje. Zato ne razumemo, zakaj mora biti ta povezava še vedno prisotna. Mi smo ravno tako nasprotni sofinanciranju, ravno zaradi tega, ker obstaja ta vez z paktom za stabilnost in rast, razen če bi šlo tukaj za projekte, Eh, za strukturne spremembe, ki bi bili izključeni iz teh izračunov. Tako da tu se povezujem s kolegi, ki so to že omenili. In zanima me, ali so bili predlogi sprememb eh, v tem smislu res odobreni in ne samo vključeni v kompromisne predloge. Zanima me tudi, zakaj je bil sklad za regionalni razvoj izključen iz tega okvira in ne nazadnje, kar zadeva finančne inštrumente, ki so pomembni in ki bodo vse bolj pomembni in ki jih moramo zato eh, pazljivo izbirati. Se pa moramo pri tem izogibati špekulacijam in inštrumentom z visoko ravnjo tveganja, kot so trust funds, eh, obveznice in tako naprej. Torej, Eh, tukaj gre za eh, določena jamstva, eh, tudi za posojila z nižjo obrestno miro, pa čeprav se odplačujejo na daljše obdobje, potem tudi druge oblike financiranja, kot so crowdfunding in podobno. Hvala. Ja, sem. No. Sedaj pa gospod Novako, naš sopročvalec gospe Krel ni. Eh, vi pa ste tukaj, torej beseda je vaša. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi se zahvalil um, kolegom za delo in pa gospodu Bresku za to predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Prej sem poslušal te številke, ampak nisem točno vedel, katere cene so za sedaj um, torej kakšne so trenutne številke za trenutno obdobje in pa kaj bo potem za prihodnost in pa kako to med seboj primerjati. Potem kot drugo, kako bo komisija prispevala k temu, da bi pospeš, pospešali ta postopek za spremljanje predlogov, kajti treba je vedeti, da imamo približno še eno leto časa, da se zaključimo in zadnji, če se skupaj trajalo skoraj tri leta, bi lahko posredovali več informacij o skladu za manjše projekte, kaj se skriva za to zamislijo in kako bi to urejali. Kakšna sredstva pričakujete? In še, torej tukaj imamo kohezijski sklad za CEF, ali mislite, da moramo res to imeti na takšen način, kajti kohezijski sklad bo imel potem na koncu okoli 30 milijard. Uh, ali bo to zadosti sredstev, zato da bi podprli vse upravičence iz kohezijskega sklada za sedem let za pomembne projekte. Hvala. Hvala, to so bila vprašanja. Eno odbora regi pri prvi predstavitvi o uredbi o splošnih določbah, gospod Vambreska, beseda je vaša. Hvala za vsa vprašanja. V glavnem so to zelo dobro vprašanje in upam, da vas ne bom razočaral s vami odgovori, ker ti morda ne bom včasih zelo prepričljiv. Bo še kar po vrstnem redu, začetka do konca. Kot prvo, Lambert, niste zelo, se strinjam z vami, prav to želimo doseči, torej ohraniti dobre, pozitivne elemente in poskušamo ohraniti stabilnost. Tudi v omnibusu smo se že pogovarjali o nekaterih pozitivnih elementih, naprimer določba, da lahko revidiraš samo prvo operativno fazo. Tukaj smo hranili kodeks ravnanja in pa druge stvari, torej to je dobro. Potem pa še, ob enem smo želi stvari poenostaviti, kajti tudi iz javnih posvetovanj pred zakotavljanjem predlogom je postalo jasno, da glavna težava, glavno vprašanje, ki se ga je spostavili vsi, upravičenci in pa upravitelji, je ravno kompleksnost in pa to, da res potrebujemo ponastavitev. Tukaj smo namenoma zakonsko uredili samo tisto, kar je res nujno. Ne pa, da bi vse torej, pripravili za najhujši možni scenarij. Torej smo želeli narediti korak nazaj, glede na trenutno prakso. To je ta širša slika in mislim, da potem lahko pogledamo še drugo področje, tukaj že odgovarjam na vprašanje gospoda Novakova, namreč ali je res smiselno, da ponovno pregledamo nekatere dele uredbe, ki se niso spreminjali in ali ne bi bilo morda bolje, da rečemo, ok, tukaj in upam, da bo se svet strinjal, tukaj se mislim, da vsi strinjamo, da je to in to prava pot za naprej. In zato pri teh dejavnikih bi lahko zaključili razprave kar se da hitro kajti dlje, ko čakamo, teže bodo potem upravitelji programov delovali, kajti ne bo pravne gotovosti in jasnosti. Gospod Novako, vidite, kaj želim povedati, kaj ne? Ja, seveda moramo sodelovati in to čim prej, da bi čim prej sprejeli ta predlog. Ampak še nekaj, gospod Van Nisteroj. Za enkrat ni bilo nobenega pogajanja o teh kazalnikih, težah in tako dalje. Seveda ne vem, kaj se je zgodilo v zadju, v kulisju, ampak tukaj smo do sedaj poslušali pripombe nekaterih držav, njihove pritožbe in mislim, da te države niso imeli zadosti vpliva, ker ti države pogosto niso navdušene nad nekaterimi rezultati, ki jih je predlagala komisija. No, ampak vseeno tukaj smo uvedli, uvedli kazalnike, reprem migracije, pa potem spremembe in to odraža to, kar želimo početi pri politikah, torej želimo obravnavati vsa ta področja. In tukaj mislim, da moramo predvsem pomagati tistim regijam in državam, ki se morajo čim bolj potruditi za sodelovanje na nekaterih področjih. In zato mislim, da je legitimno, da tukaj omogočimo nove kazalnike, ki odražajo te potrebe. In seveda enako velja tudi za varnostne mreže, tako da nihče ne more izgubiti več kot 24 odstotkov. To je sveda bolj naključno izbrano, ker je to bi lahko zdali tudi v trenutno obdobje, naprimer, ne vem, eh, sedaj imamo minus 45 odstotkov, sedaj je ta številka pol manjša pri varnostni mreži, ampak vseeno. Težko kdo reče, da ima tukaj kakšne jasne razloge, uh, za to omejitev izgub, kajti mislim, da politično je to tudi težko upravljati. Ampak mislim, da se enkrat še ni pogajano o tem, ampak se bo pa kmalo to pogajanje gotovo začelo. Potem, gospa Breso, kako EU vlaga? No, gledajte, na začetku se države in pa regije odločijo o tem, kaj storiti. Naprimer, da imamo finančne instrumente v okviru skupnih upravljanja, to pomeni nacionalne, regionalne instrumente financiranja, ali pa se morda lahko države odločijo za Invest EU in potem imajo možnost, da že vnaprej povedo v partnerskih sporazumih, da želijo te in te zneske prispevati v Invest EU, tako da bi na ta način dosegli te konkretne cilje politike. Zakaj to storiti? Kot je bilo že rečeno, treba je spoštovati tudi pravila glede državne pomoči, potem se lahko tudi poslužijo sodelovanja z EIB in pa komisijo pri teh skladih. To je gotovo pomembno vprašanje, sploh za nekatere regije pa države, ki imajo še vedno težave z upravnimi zmogljivostmi na teh področjih. In še nekaj, potem bi imel tudi jamstvo, um, torej EU bonitetne ocene, ta je gotovo predvsej dobra in mislim, da se ne odraža vedno v vseh državah članicah. No, ampak seveda, to je samo fakultativno, ni obveznost, to je samo mehanizem za doseganje kohezijskih ciljev. Niso pa nikoli prisilili v uporabljanje teh možnosti. Potem pa te razlike med prestolnicami in pa podeželjem. Tukaj želimo omogočiti več prožnosti, ko gre za premestitev sredstev. Sedaj je to omejeno, samo 3 odstotke eh, se lahko prestavi. V prihodnosti bo ta številka precej višja, naprimer 15 odstotkov v eno smer ali pa neomejeno v drugo smer. Skratka, smo predvideli več prožnosti na tem področju. Prav tako bomo tukaj še druge pravne določbe, ampak sedaj ne bi šel v tej podrobnosti. Potem, gospa Vestval, vaše pripombe glede razvoja mest. prej pri RDF, kohezijskih skladih, sem želel govoriti o tem, <clears throat> smo malce povečali te zneske za razvoj mest in smo uvedli ta politični cilj, tako da približamo tudi Evropo bliže državljanom. In to se tudi navezuje na mesta konkretno. Potem stopnja sofinanciranja. Več vas je to menilo. Ponovno. Tukaj nikakšne zelo prepričljive znanstvene ocene za tem. Tukaj sta pomembna dva dejavnika. Kot prvo, quid pro quo, eh, torej ne bo več te dodatnosti, potem ne bo več teh določb za proizvodno prihodkov, potem ne bo več eh, DDV-ja in pa tega kriterija. Torej tukaj bomo naredili korak nazaj. Obenem pa vendarle, kot rečeno, bomo gotovo povrnili DDV in bomo gotovo pretirano financirali kakšen projekt ali drug, ker ne bo teh določb za prihodke. Zato potrebujemo to daj dam določbo, to je quid pro quo. Ne moramo reči, da sedaj želimo isto stopno sofinancirano kot prej. To je nemogoče. In poleg tega, kot smo že prej rekli, bomo sedaj imeli ponovno stopne sofinancirane, ki so obstale že pred krizo. V preteklosti smo imeli maksimalno Eh, stopno sofinancirana s 75 odstotkov in TDV ni bil tukaj relevanten, ne vedno in zato sedaj želimo iti na to, kar smo bili prej, leta 2021, mislim, da lahko gremo po tej poti. Potem pa še nekaj, sicer ne bi smeli tega tako reči, ampak gledajte, vsi vemo, kaj se bo zgodilo med pogajanji in pogajanjih. Če se bomo dotaknili teh stopen sofinanciranja, se bo to odvilo samo v eno smer, na vzgor, kajti tudi svet mislim, da se bo tukaj zelo hitro dogovoril da bi bilo zelo koristno, da bi Evropa plačevala več in pa da bi manj plačevali iz držav. No, ampak bomo videli, kako ste. Potem gospa Maletič. Hati je lokalni razvoj. Tukaj ni sprememb. Potem pametna specializacija. To je vključeno v nove politične cilje, cilj ena. In tukaj bi omenil kar znatno spremembo. Namreč, v okviru strategije za pametno specializacijo pri prvem političnem cilju, države članice, da pa upravitelji programov lahko uporabljajo IRDF, torej regionalni sklad, za to, da se podpre veščine in pa usposabljanje ter izobraževanje, ker po našem mnenju je pomembno, da če vlagaš inovativnost, potem tudi potrebuješ usposobljene zaposlene. Uh, ne zmoremo vedno IRDF-ja in pa ESF-ja usklevati na globalni ravni. Včasih eh, ti skladi delujejo na drugačen način, zato je mislim, da koristno, da tukaj imamo vsaj en sistem financiranja. To je ta novost. Pri prvem političnem cilju se podpre pametna specializacija in IRDF potem lahko tudi financira usposabljanje in veščine. In to sicer ponavadi spada pod ESF, ampak tokrat je to tudi mogoče na drugačen način. Potem naprej. Gospod Olbricht, število skladov, ko govorim o denarju, vedno govorim o teh skladih v, pri kohezijski politiki, torej regionalni kohezijski sklad, no, ampak pri različnih sestavinah kohezijske politike, torej ne vem, pač odvisno ali so manj, bolj razvite reke, ni vedno istih metod dodelitev sredstev zato imamo štiri različne metode, štiri različne načine izračunavanja porazporeditve sredstev. Skratka, to je precej kompleksno vprašanje. Potem, zakaj smo zmanjšali kohezijski sklad? Ponovno, naš pristop ni bil to, da bi kogarkoli kaznovali. Naš pristop je bil, da je bil kohezijski sklad eh, umetno povišen za države, ki so se pridružile eh, EU po premaju 2-4 ali potem. Zakaj je bilo to umetno povišeno za to vojnico, kjer se nam zdelo, da moramo okolje, transport um, čim več ulagati, to so to ključne naložbe. Če pa sedaj razmišljamo o novih generacijah programov in če razmišljate o koncu tega obdobja, gledajte, eno je leto 2004, potem pa 23, to je v bistvu 20 let financiranja, financiranja infrastrukture predvsem in po teh 20 letih še vedno seveda lahko rečemo, da bomo nadrevali z vlaganjem v infrastrukturo, ampak lahko pa tudi kdo reče, da bi v prihodnosti več eh, vlagali inovativnost, izobraževanje, podnebne spremembe, energetsko učinkovitost in podobno. In tega ne moramo financirati iz kohezijskimi skladi. In zato smo se odločili, da rečemo, ne bo tega umetnega poviševanja kohezijskih sredstev, bi pa drugače porazporedili torej, eh, to interno na IRTF in PSF, torej, da to ne bo vplivalo na celotno ovojnico, ampak notranja porazporeditev bo drugačna v tej ovojnici. Potem sem že prej povedal, kako gledamo na InvestEU, potem eh, pak za stabilnost in rast, ter pa nacionalno sofinanciranje. Komisija je podala predlog za Evropski mehanizem za stabilizacijo in ne vem, kako bo to obravnavano v parlamentu, ampak rad bi vas opozoril naslednje. Ta predlog komisije je, da če se država znajde v gospodarskih finančnih težavah, potem bi kot prvo ohranili, podprli preko novega mehanizma ravno nacionalno sofinancirane kohezijske politike. In to mislim, da pošilja močno sporočilo. Potem, kot drugo, nacionalne naložbe za področja, ki so eh, relevanta za kohesijsko politiko. Skratka, tukaj bi se sredotočili na pomene stvari. Če se pojavijo težave za države članice, nasplošno, gospodarsko, potem bomo najprej kot prvo podprli stvari, ki so povezane z našimi programi. In upamo, da to potem tudi odpravi vaše strahove, pojasni glede zelo visoke stopne nacionalnega sofinanciranja. Če se seveda, naprimer, pojavi težava glede javnega primankljaja in podobno. Potem ste menili, zakaj je izključen ta sklad za razvoj podeželja. Vsak dan me to vprašajo, pa nimam pametnega odgovora. Kaj pa lahko rečem tukaj in sedaj? SKP bo reformirana in sedaj bodo prišli na sistem, kjer bodo imeli. Cefepa na črte torej treba bodo doseči določene cilje in se bodo odmaknili od pretiranega reguliranja. Skratka, mislim, da je stvar v naslednjem. Če uh, tukaj pri skladu za razvoj podeželja se v nekaterih stvarih bodo pogajali zunaj kmetijskega področja in v svetu in v parlamentu, potem bo zelo težko poskrbeti za to, da bomo imeli dosledno reformo, kajti vemo, kako bo na koncu, da bomo imeli različna pravila, različno glede na posamečno področje. In prav zato mislim, da so rekli, ok, to je zelo pomemben del te reforme uh, eh, SKP in zato bomo to dali v en svežen. Potem pa še nekaj vprašanj, potem sem že skoraj da končal. Mislim, da komisija je od teh 363 um, milijard, um, torej iz kohezijske politike 100 mil, milijard za socialni sklad. In zato mislim, da socialni sklad je pomemben del celotnega proračuna. Pravzaprav se ta del celo povišuje. In potem, gospa Vana, tudi vaše vprašanje, zakaj ne omenjamo protidiskriminacijskih načel. Kot prvo, nismo v naši redbi želeli ponavljati stvari. Imamo pravila EU, ki na vsak način veljajo vedno, zato nima smisla, zato vedno ponavljajo vsakeč znova, kajti kot državna pomoč, javni razpisi, pač imamo neka pravila, ki vedno veljajo, ne glede na vse. Ampak, če pa si pogledamo merila za izbor projektov, pa vidite, da tukaj smo omenili poseben sklic. Namreč, ko se ti projekti izberejo, in to je važno, se upošteva tudi načelo proti diskriminacije. Torej, ne diskriminatornosti. Nijo na začetku splošnega člena o horizontalnih načeljih, ampak smo to črtali, torej specifično potem pri izboru projektov rečemo, ok, tukaj um, moramo spoštovati to načelo nediskriminatornosti. In to mislim, da bolj pomeni, kot pa imamo samo neko zelo splošno določbo o tem. Potem še nekaj za konec makroekonomska pogojenost gospoda Damato je poprašala potem. Ta še vedno velja. Kot rečeno, smo poskušali stvari napraviti bolj pametno, tako da bo imela komisija tudi posebno varovalko, tako da ni treba kar tako avtomatično zmrzniti sredstev. Ampak se nam je pa zdelo težko to kar v celoti črtati, tako da ne bo nobene makro pogojenosti. To je bilo težko. Če jo benem, tudi damo sem, naprimer, pogojenost na vladavino prava. Bilo bi čudno, če bi rekli, ok, imamo novo pogojenost tukaj in potem po drugi strani pa črtali ekonomsko pogojenost neke druge. To bi bilo nesmiselno, ampak to je bila politična izbira in mislim, da se tudi kolegi v komisiji povarjajo o tem in takšne bile na koncu odločitev. Potem gospod Novako, to so bile številke iz leta 2018, kot sem dejal, želimo čim prej tudi gledati različne svežne uredbe in potem lahko zaključimo čim več teh številk čim prej. Sploh to velja za tiste številke, ki so pomembne za upravitele programov. Tako da bo pravna gotovost čim višja. In potem še sklad za manjše projekte, na to pa se bom vrnil poznaje pri tem interregu, torej projektu za medozemljsko sodelovanje. Hvala lepa za te zelo podrobne odgovore. No. mislim, da ste odgovorili na najbolj težka vprašanja, kajti to je bila presvitev uredba splošnih določbah. Sedaj pa gremo naprej. Skupne določbe? Ne, ne. Specifične določbe. Imam 40 za danes, ja, gledajte, um, ehm, torej sklad za regionalni razvoj in pa kohezijski sklad. Ampak gledajte, naj vas spomnim na čas. Ste sedaj lahko nekoliko hitrejši kot pa prej in potem bo tudi mi poskušal biti krajši v naših vprašanjih. Prosim, beseda vaša. Ja, zelo kratko tokrat. Dve minuti, tri. Prej sem že razložil, kakšni so cilji politike, ne bom šel vse to, kar je tukaj zapisano, ampak bi vas opozoril na naslednje, nekaj, kar je novo. Namreč v naši uredbi smo izpostavili te kazalnike rezultatov. Zakaj je to pomembno? Če si pogledamo večino teh programov, vidimo, da imamo kazalniki, ki so prekojeni na posamečne programe in teh ne moremo agregirano, torej skupaj obravnavati. Torej vemo, kaj imamo po posamečnih programih, ampak ni pa neke skupne evropske zgodbe ali pa tudi zgodbe posamečne države, ni splošnih določb. Zato potem težko dokažemo dodano vrednost in prav tako stvari težko primerjamo med seboj in prav tako potem to težko damo v bazo podatkov. Skratka, v prihodnosti želimo imeti čim več skupnih kazalnikov v programih, tako da bomo lahko nakopičili in zbrali vse te podatke in potem bo tudi lažje poročati na splošno. Potem kot drugo, kot sem že prej dejal, želimo vsaj del sredstev osredotočiti na evropske prednostne loge, tako da bomo imeli kritično maso. Trenutno imamo določbo tematskih koncentracij. Kar pa smo spremenili, pa je to, da bi dali na voljo več fleksibilnosti državam članicam. Skratka, ne bomo preverjali spoštovane koncentracije na regionalni ravni, bomo to preverjali samo na nacionalni ravni. In pa preverjali to, kako posamečne države in regije prispevajo k doseganju tega cilja. To je pa potem njihova stvar. Ne bomo mi vas preverili. Prvno vam damo na voljo fleksibilnost držav članice. Imamo tukaj potem tri skupine držav, torej revne pod 75 odstotkov, ki jo poprečajem potem 75 do 100 in pa potem nad tem. Potem odvisno, v kateri skupini si, imaš potem manjšo ali pa nižjo koncentracijo glede inovativnosti in pa glede nizkoogličnega gospodarstva. To sem želel podariti. Skratka, spremembe, ja, ampak tudi kontinuiteta. Potem ima tu še negativen seznam stvari, ki jih ne bomo financirali. Tukaj vidite nekaj teh dejavnikov, ne bi še vse to, no, ampak torej, potrebujemo pravno jasnost in gotovost, kaj se lahko financira in česa ne mora financirati. To je tudi že odgovor na vprašanje o razvoju mest. Želimo okrepiti te ukrepe za razvoj mest. Tukaj vidite te omenjene točke. Želimo v novo pobudo za razvoj mest na evropski ravni združiti več ukrepov, ki se nanašajo na gradno zmogljivosti, inovativne ukrepe, znanje, razvoj politik ter pa komunikacije. Vse to bi združili v enotno pobudo. In kar je še pomembno, se bomo odmaknili od trenutne prakse, ki je tudi povzročila veliko težav ker v trenutnih državah mesta nimajo zmogljivosti, da upravljajo naša sredstva in sklade. V prihodnosti bomo omogočili mestom, da pripravijo strategije za razvoj mest ali pa in ali torej um, izberejo projekte, ampak upravljanje pa bo prepoščeno organom, ki so pristojni, kajti na koncu je za mesta najbolj bistveno to, da izberejo prave projekte in pa da se stvari ustrezno izvedejo. Tukaj imajo mesta eh, veliko besede, ampak niso pa potem nujno tudi upravitelji programov, kajte v številnih državah je to povzročilo ogromno težav in zamud, ker pač mesta nimajo zmogljivosti za to. Tukaj ne bi šel podrobnosti glede najbolj oddaljenih regij, ampak imamo še posebne določbe glede najbolj oddaljenih regij. Potem smo še ohranili te posebne namenske zneske za najbolj oddaljena območja. Ta sredstva lahko uporabijo za podporo projektov, ki se jih ne da sicer financirati, naprimer operativni stroški, potem eh, naložbe v letališče in podobno. In to je to. To je vse. Hvala. Ja, to je bilo pa res kratko. Hvala. Gospod Gocolino je poročevalec za ta dosi, ampak ga pa ni tukaj trenutno. Torej bomo šli naprej po koordinatorjih. Gospod Van Nistelrooy. No, škoda, da ni poročevalca tukaj, res škoda. No, se lahko povem to, kaj ne? Kaj ti nisem zgubljati časa. No, glede fleksibilnosti bi nekaj vprašal kajti državi ni treba pripraviti teh regionalnih operativnih načrtov, preden je vse doročeno. V nekaterih državah, eh, ko smo te države obiskali, smo videli, da lahko država počne marsikaj za operativne programe. V Romuniji je bila to cela zmešnjava in na koncu je bilo breme ogromno. In če to na koncu vozi v recentralizacijo, je to problem, ker na eni strani imate kodeks ravnanja, torej vsi ste znani, potem regije ste vključene od zač začetka, ampak če pa bo potem država imela več pristojnosti, potem pa bo to ponovna centralizacija, celo nacionalizacija. Ali ste lahko bolj konkretni pri tem? Kakšne so tukaj varovalke? za to sodelovanje v državah. In kakšno je stališče na začetku tega sporozuma o partnerstvu? Kaj ti na začetku je vpliv lahko še dokaj znaten, države pač lahko svoje prispeva, svoje pristope. Potem ta nov instrument EU Invest, ne vem kako bo to. Um, enkrat se bo treba o tem govoriti lahko to bolje pojasnite? Kaj ti zdi se v redu? To je, da bodo države imele več milijonskega prostora. Ampak na koncu smo lahko začeli. To je skupno vprašanje. izpovedi tvoje. Hvala, rad bi, rada bi upravičila gospoda Kozolina, ki ima pomemben sestanek, ampak seveda, tudi to je pomemben, ampak nekaj stavko lahko povem tudi jaz. Po eni strani smo zelo veseli, da bodo dejansko vse regije tudi v prihodnje upoštevane, kar zadeva strukturne sklade. To je ena plat, druga plat pa je, da vidimo, da je prišlo do krčenja. In ta krčenja so na vseh področjih boleča, tudi do deset odstotna so. In to velja tudi za bogatejše regije, tudi to je tam boleč proces, kaj ti določeni projekti ali pa nekateri projekti potem zaradi tega se ne morejo več izvajati. Uh, Eh, prej sem zastavila vprašanje glede razvoja mest. 85 odstotkov v zeleno eh, in pametno eh, Evropo, to je ena stvar. Ampak mislim, da potem dejansko ne bo veliko več ostalo za razvoj mest. To, glede na to, da sem bila poročevalka pred dvema letoma, ampak to področje mi je zelo pri srcu, zato me zanima, kaj kaj je ta nova mestna pobuda? Prej tega nisem zelo dobro razumela. Rada bi jo razumela, tako da bi jo lahko izkoriščali kot instrument. In še en stavek, torej to, da uh, eh, ELAS ni več v urbani, uh, v krovni uredbi, tudi to, tu se zdaj sklicujem na urbano agendo. Mislim, da moramo res zelo paziti, da tisto, kar smo pred dvema letoma zelo težko naredili, da smo zelo povedali, da, da eno področje, mestno območje brez podeželja ne more živeti in obratno, mislim, da je res treba poskrbeti, da, bo potem, da bodo projekti izbirani skrbno, da bo temu načelo zadoščeno. Gospe Tomašič ni, gospod van Milterburg, ste želeli besedo? Uh, Tudi jaz imam vprašanje, ki zadeva evropsko mestno ali urbano pobudo. Morda so številke, ki je v besedilo, vendar jih nisem našel. Kakšen bo predlagani proračun za celotno urbano pobudo? Kako bodo sredstva namenjena vsakemu od treh sklopov, kajti obstajajo tri sklo sklopi, podpora za izgradnjo kapacitet, eh, zmogljivosti, potem inovativno pobude in tretje ti sklop so znanje, razvoj politik in komunikacije. Torej, mene res zanima, kaj bodo mesta imela od tega, še zlasti, ko govorimo o urbanih inovativnih ukrepih, ki jih je po mojem mnenju treba podaljšati po letu 2020. Hvala, gospa Mišel. Now. Okay. <laughs> ja, dank. Hvala lepa. Tudi jaz bom skušala biti kratka, kajti pri prvi točki na dnevnem redu smo že veliko povedali in povedali smo, da ne obstaja razlog za euforijo. Seveda vidim, da se komisija trudi, da bi prišlo do poenostavitev, še zlasti eh, tudi da skuša poenostaviti marsikaj zase. Moje vprašanje se navezuje na isto, kar je zastavil gospod Van Nistelrooy. Kako je komisija uh, se domislila, da lahko domneva, da bo z močnejšo centralizacijo eh, potem na koncu okrepljena vloga eh, države. Kakšne so domneve oziroma predpostavke, ki, iz katerih je izhajala, kajti jaz na to gledam posem obratno, kajti ko govorim z regijami in eh, regionalnimi predstavniki, me prepričujo ravno v nasprotno. Hvala, gospod, gospe Vane ni. Gospod Rape, ste vi želeli besedo? E, ačiū. Kratko, prosim. Keletą minčių iš tikrųjų, manau, labai svarbu dabar. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno, da najdemo ustrezne kompromise, da nam ne bi bilo treba potem kasneje spreminjati programu. Skrbita me dve stvari. Kot prvo, poenostavitev. Uh, gre za priljubljeno temo pri vseh programih. Opazili smo trend, da potem, ko se spremejo posamezne odločitve na evropski ravni za poenostavitev, da potem države članice imajo pravico uvajati določene dodatne varovalke in to tudi storijo in potem se program sprevrže v nekaj, kar je še bolj zapleteno e, v smislu birokracije. Kakšne varovalke lahko predvidite, predstavnik komisije, da države članice ne bodo v naš povišale dodatnih zahtev in še dodatno zapletale procesov. Moje dodatno vprašanje pa se navezuje na uporabo sredstev državi v članicah. Vemo, da obstajajo velike razlike med državami članicami, ampak tudi znotraj držav članic. Naprimer, ko govorimo o Litvi, če primerjamo eh, regijo, kjer je prestolnica z preostalimi območji, potem so razlike eh, kar trikratne, ko govorimo o BDP-ju ali ne načrtujete, da bi v prihodnje izkoristili sredstva ne na nacionalni ravni, temveč na podlagi bogatejših in revnejših regij. Kajti, če bomo vlagali velika sredstva v bogatejša območja, potem bo celotna uspešnost države članice se izboljšala, ampak notranji problemi v preostalih delih države pa bodo ostali nerešeni. In še tretje vprašanje imam. Eh, odločili ste se, da bodo uh, se sredstva zmanjšala za države v prihodnem obdobju in da bodo morale te države pravzaprav um, zvišati stopnjo svojega sofinanciranja ali ne bi mogli tega upeljati postopno, tako da bi se saj del sofinanciranja počasi uh, dvigoval iz leta v leto, kajti potem, če država doseže uh, prehodno obdobje, lahko pride do problema, da se bi naložbe kar naenkrat uh, umaknile in s tem bi se tudi projekti takoj prekinili. Allora, sappiamo benissimo che il FES è importante perché sono già... Kratka bom. Gre za pomembne zadeve, zato ker tu se predvedeva vsaj 50 odstotkov javnih naložb. In povedala sem že, da inteligentna strategija z, z, za inteligentno specializacijo pomeni dodano vrednost. In iz študije komisije izhaja, da se to izvaja v najbolj razvitih regijah. In zato bi vprašala, kako lahko to uh, strategijo naredimo bolj koristno tudi za manj razvite regije. Strinjamo se s komisijo, da šest odstotkov sredstev iz Evropskega socialnega sklada namenimo raz, uh, projektom za urbani razvoj. Uh, pozorno spremljamo tudi to novo urbano inicijativo in zanima nas, na kakšen način nameravate zagotoviti eh, sinergijo med tem inštrumentom in med SS. Pa še nekaj, kot eh, izhaja iz predhodne analize, naj bi pri tematskem cilju 1 in 2 Eh, ta eh, kvota, torej delež soudeležbe, eh, izgledal dokaj zaskrbljujoče, saj je precej višji, kot je bil zastavljen v sporozumu za partnerstvo za obdobje 2014 do 2020, tako da bi v praksi ta delež verjetno zelo težko dosegli. Potem Še eno praktično vprašanje glede reprogramiranja. Zelo veliko smo se borili tudi s komisarko in eh, z drugimi, eh, sploh glede eh, v primeru zadnjih hudih nesreč in potresa v Italiji. Torej, pri teh deležih bi morale biti določene prednostne naloge, poleg tega ta delež naj ne bi presegal 30 odstotkov, tudi o tem naj bi bilo se možno še pogajati. In e, še to vprašujem, sprašujem zato, ker bi bilo to koristno za naše državljane, ali imate pripravljeno oceno o tem, V kolikšni miri naj bi sprememba, kateri, ki je bila uvedena že s, prejšnjim, s prejšnjo zakonodajo omnibus, eh, koristna v državah članicah in na kakšen način so države članice to eh, reprogramiranje v višini petih odstotkov res uporabile. In še nekaj bi za konec želela izpostaviti in sicer te eh, sinergije. Seveda dobre sinergije, kot je obzorje oziroma eh, inicijativa Sin Excellence, lahko pozdravimo. Smo pa precej kritični Eh, in sprašujemo komisijo, kako namerava rešiti morebitno nevarnost oziroma tveganje za eh, finančno tveganje pri uh, sredstvih za kohezijsko politiko, kot izhajajo iz načrta Juncker 3.0. Hvala. Še dve vprašanje imam iz občinstva. Gospod Boštinaru, res prosim, da ste kratki. Uh, Hvala. Zelo težko je biti kratek, ko je pa problemov toliko. Tukaj govorimo o kohezijskem skladu. Zdaj je to, to je nekaj, čemer bi morali ploskati. Dejstvo, da sta uh, sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad v isti uredbi, to je v duhu dela, ki smo ga opravili jaz in uh, Jan. Olbricht, ko so poskrbela, da sklada ne le, da nista skladna, ampak da so tudi pravila predvsej enaka. To je nekaj, kar želim izpostaviti, ampak pri kohezijskem skladu eh, obstaja več stvari, ki nas res močno skrbijo. Kot prvo, kohezijske države članice sedaj vidijo, da se bo kohezijski sklad skrčil za 45 odstotkov, ne za nekaj malega odstotkov, ampak kar za 45 odstotkov, ogromno. Potem je komisija predlagala, da bi se prenesel v, od, eh, v inštrument Connect EU eh, e najprej 3 milijarde evrov, sedaj v zadnjem dopisu pa se omenja že kar 11,1 milijarde in verjetno moramo tukaj razjasniti, odkot je prišla ta razlika in kaj je razlog za njo. Tretji element. Prej smo eh, lahko zajamčili, da bo sredstva za Connecting Euro Facility ostal v eh, nacionalni ovojnici tri leta. Sedaj se ohranja obdobje treh let, ampak nacionalna ovojnica lahko zadrži le 70 odstotkov instrumenta za povezovanje Evrope to dejansko ustvarja probleme. Torej, kot mi, mi kot parlament moramo zajamčiti tri obdobja, triletno obdobje znotraj nacionalne ovojnice, sočasno pa moramo črtati določbo, ki se sklicuje na zgolj 90 odstotkov. Pa še več vprašanj je, ki bi jih imel, zelo na hitro jih bomo črtal. Pri energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije v stanovanjskem sektorju se nič ne omenja um, upravičenosti, kar pa je treba ohraniti v novem predlogu in nič več ni sklicevanje na trigen, na kogeneracijo toplote in električne energije. To je način, kako se eh, varčuje z energijo in za, kako se uh, tvori trajnostna trajnostno gospodarstvo. In potem zniževanje stopnje sofinanciranja oziroma višja stopnja sofinanciranja za države članic. Prej je bila 85 odstotkov, sedaj se pa predlaga 70 odstotkov. 70 odstotkov je res veliko in imeli bomo, že prejšnji smo imeli težave v revnejših regijah, kjer niso imeli zmožnosti zagotavljanja sofinanciranja in kako naj sedaj uh, mislimo, da bo dobro, če se bo eh, zmanjšala eh, sof, stopnja sofinanciranja na 70 odstotkov? Potem ta obdržit, o to ohranjanje pogojenosti, temu smo v parlamentu nasprotovali, ne vem, zakaj ostaja ta obsesija. In jaz bi zagovarjal to, da se ohrani pravilo N plus 3 na mesto N plus 2. Poleg tega pa vas vse vabim k razmisleku, kajti tukaj ne gre za, tis, za to, kdo bo imel koristi in kdo bo imel manj koristi. In še malce bolj splošen komentar ali lahko zajamčimo, da bodo ti pro, projekt, eh, predlogi taki, da jih bo mogoče potrditi. Komisija pravi, da je treba pripraviti pogoje in da je treba doseči dogovor še na vrhu CBU, da bi se sprejel ta dogovor v okviru večletega finančnega okvira, sočasno pa naj bi pripravili te uredbe, ki bodo zagotavljale potrditev. Pri teh predlogih ne vidim, kako bi bilo to mogoče, če bomo zniževali kohezijska finančna sredstva, tako če bodo vire večje, ne moremo zajamčiti, da bodo poslanci glasovali za kohezijska finančna sredstva. Če pa ne bomo tega potrdili, pa si ne morem zamisliti, kako bo naslednji parlament sploh lahko deloval pri tem. Ne bomo sedaj govorili o časovnici in odgovornosti parlamenta in o priložnostih, da bi se dosegli določeni rezultati še pred volitvami. To je druga tema. In to tudi ni vprašanje, ki leti na komisijo. Pred sabo imamo predlog komisije in mi moramo prevzeti lasno odgovornost. Sedaj pa nadaljujemo s vprašanji za komisijo, kajti danes lahko slišimo odgovore. In še dva sta prosila za besedo. Najprej gospa Maletič, kratko. Hvala, veliko vprašanj imam, ampak se bom osredotočila na zgolj eno ki je povezano s tistim, ko smo se pozadnjič pogovarjali o, oziroma prej pogovarjali o uh, uh, CPR. Spraševala sem o spametnih regijah, o prikrajšenih uh, regijah, uh, integriranem uh, teritorijalnem financiranju, ravno zaradi regionalnega sklada. Tukaj ne najdem več um, CLLD in lokalnih akcijskih skupin. Medtem, ko pri drugotih imamo, imamo lokalne akcijske skupine, uh, razvoj temeljen na odeležbi skupnosti in tako naprej. Uh, prav tako pa se sedaj ne vključuje več v to sklad za regionalni razvoj za, uh, in za kmetijstvo. Zato se sprašujem, kakšen je sploh namen, kakšen koncept tukaj izvajamo, imamo, kakšen uh, koncept imamo pri CPR in ERDF. Nekoliko sem zmedena. Tudi, ko govorimo o strategijah lokalnega razvoja, ki so pri ERDF vključene na več mestih in ko govorimo tudi in o integriranih uh, eh, teritorijalnih strategijah, mislim, da moramo stopiti korak korak dlje. Moramo nehati govoriti o tem, da so te strategije povsem ločene od pametne specializacije, kajti vse to bi bilo treba povezati, uskladiti, tako da bi stvari delovale z roko v roki. Hvala. Hvala in zadnje vprašanje, gospod Olbricht. Ja, jaz se bom tukaj skliceval na besedilo in ne na to, kar je bilo rečeno, kaj teme ni bilo. Tukaj, ko govorimo o posebnih instrumentih za urbani razvoj, govorimo o treh sklopih vem, da bomo imeli posebna sredstva za Urbakt, čeprav se ne omenja, in tudi, da bomo imeli sredstva za urbane inovativne ukrepe, ki danes obstajajo. Ampak piše pa tudi, da bodo države članice morale odločati o med. Vladnem. Ali to govori o urbani agenti, je to način financiranja urbane agende in partnerstva, kajti to ni omenjeno. Mislim, da je bilo to vprašanje tudi gospe Vestfal prej. Uh, kajti tega ne moremo razbrati iz besedila. Lahko to pojasnite. Hvala. Gospod Van Breske, izvolite, beseda je vaša. You, uh, Hvala lepa za ta vprašanja. Začel bom z gospodom Van Miltenburgom, kajti pravzaprav nisem odgovoril na njegovo prejšnjo vprašanje glede pečata odličnosti in tega, kako naj bi to delovalo. Samo sekundico bi porabil za to, da to pojasnim, kajti zdi se mi pomembno. Uh, Kar zadeva pravila drž državni pomočni, da bom tukaj zelo o, tehničen, tega sedaj ne spremljam zelo tesno, ampak pripravlja se pregled uredbe o, skupne uredbe o izuzetih. Zato je pristojni generalni tutorat za konkurenco in tam bo se razjasnilo, da bodo ti projekti pod. pod pečatom odličnosti, da bodo ti projekti posem enako obravnavani, kot če bi bili financirani v okviru obza, obzorja. Torej bo za, bodo zanje se uporabljala pravila o državni pomoči. To seveda ne sodi v našo uredbo, kajti mi govorimo o strukturnih skladih, ne o državni pomoči. Zato je to urejeno nekje druge. Ampak na ta način bo poskrbljeno, da bodo ti projekti posem enako obravnavani, kot če bi dobili sredstva neposredno od komisije. Kaj to pomeni? pri naši uredbi. Pri naši uredbi to pomeni, da ni neke avtomatičnosti. Torej, vsak organ upravljanja bo lahko sam odločil, ali želi financirati tak projekt ali ne. Torej, ni neke obveznosti za organ upravljanja, da bi potrdil tak projekt ali ga sprejel. Torej, promotor uh, projekta lahko stopi do organa upravljanja, mu pove, imam uh, projekt, ki je dobil pečat odličnosti strani komisije, ali se vam ne zdi, da bi sodil, ali ga ne bi mogli vključiti v vaš program in v vaše programske cilje. In če sodi in uh, če je tak, potem ga je mogoče financirati brez razpisov povabil k. Uh, pr, uh, predstaviti projektov in potem organ upravljanja uh, torej lahko sprejme tako odločitev brez upoštevanja pravil o državni pomoči, kajti to bo torej poseben projekt. Uh, ampak to še ni v celoti urejeno z naše strani. Pa še nekaj ste izpostavili, evropski semester. Tu že obstajajo povezave med evropskim semestrom in skladi. Še vedno v komisiji razpravljamo, kako naj bi to, te povezave uh, izvajali in operacionalizirali, kajti to ni zelo preprosto. Uh, pr priporočila za državo so priporočila za državo, ne za regijo. Zato se sedaj pogovarjamo s kolegi, kako bi morda lahko spremenili Evropski semester naslednje leto, tako da bi tako v poročilih za državo, pa tudi v priporočilih, v priporočilih za državo imeli oddelek, ki bo namenjen investicijam, še zlasti evropskim, pa morda tudi nacionalnim investicijam, hkrati pa tudi um, Eh, nek oddelek, ki bo vključeval regionalno dimenzijo. To seveda ni preprosto, kajti zato moramo potem prilagoditi evropski semester, ampak pripravljamo sedaj tehnični dokument, ki bo začrtal eh, naše zamisle o tem, kako bi to lahko izvedli v praksi. Več kot to pa tudi trenutno ne morem reči, kajti vse skupaj eh, je še predmet razprave. Potem urbana pobuda, kaj zajema? Z Vznesek v konstantnih cenah eh, leta 2018 je 500 milijonov evrov, ki smo jih dali na stran za, to, za tistega, ki bo nasledil urbane inovativne akcije Urbakt. Uh, Uh, mrežo znanja in druge pobude. Torej, da bo vse skupaj združeno v eno pobudo in da bomo na ta način lahko promovirali urbano agendo. To pa seveda ne nadomešča ničesar, kar poteka pri urbanem razvoju znotraj programov, kajti to je pobuda komisije, ki se osredotoča na urbani razvoj, izmenjavo znanja, presoje. Sedaj od, na vprašanje gospoda Van Nistelroja. Ali se vračamo k red centralizaciji, ponovni centralizaciji? Mislim, da ne, kajti še vedno veljajo druge določbe glede partnerstva, eh, upravljanja na več ravneh, kodeksa ravnanja in tudi okrepili smo vlogo eh, odbora za spremljanje. In kaj bo potem počela komisija, če ji ne bo več treba odobravati velikih projektov? No ja, gledajte, komisija naj bi prevzela veliko, močnejšo vlogo v odboru za spremljanje. Sedaj ima organ upravljanja dožnost, da predloži eh, merila za izbor projektov, če to zahteva komisija, tako da jih lahko komisija tudi preuči še pred izbiro eh, projektov. Torej, mi želimo biti bolj praktični, vendar ne tako, da odobravamo posamezne velike projekte, temveč da prevzemamo močnejšo vlogo pri izvajanju programov. Torej, tudi omenil sem na splošno merila za izbor projektov. Na nek način se mi torej zdi in se nam zdi, da ne obstaja tveganje, da bi prišlo do ponovne centralizacije, kaj ti prak, eh, par, eh, partneri morajo biti vključeni v vse stopne projekta in okrepili smo tako vlogo odbora za spremljanje kot tudi komisije. Kar zadeva urbani razvoj. Mislim, da pač gre za izbiro. Uh, Imamo že zahteve za tematsko koncentracijo pri inovaciji, nizkoogličnem okolju, pa tudi pri šestih odstotkih za urbani razvoj. Vprašanje je seveda, kako daleč želimo iti, kajti seveda obstajajo še tudi druge potrebe, ki jih je treba financirati. In verjetno želite zagotoviti vsaj določeno mero prožnosti upravljavcem pro, eh, programov, da bodo lahko razreševali tudi druga vprašanja in teme, če so morda bolj družbene narave ali pa bolj stanovne stanovanske narave, k temu se bom še vrnil, ampak menili smo, da bomo lahko s svojim predlogom in za šestimi odstotki ERDF, ki so namenjeni urbanemu razvoju, da bomo s tem dosegli pravo ravnotežje. In s tem uh, se potem eh, navezujem na komentar gospoda Boštinaroja. Seveda, uh, eh, stanovanske ki vidik ostaja. Znotraj ERDF bomo financirali stanovan, stanovanja in namestitve za prikrajšene oziroma ranljive skupine. Potem vprašanje prenosa, zakaj 3 milijone oziroma 3, 3 eh, milijarde namesto 10,1. 11,1 milijarde je eh, znesek v prihodnih trenutnih cenah, 3,8 pa jih je znesek v trenutnih zdajšnjih konstantnih cenah. In še zadnji odgovor, Znova gre za izbiro preprosto je. Lahko bodi si rečete, da vas zanimajo inovacije, izobraževanje in spretnosti in veščine in da je to tisto, na kar želimo dati povdarek, vendar morate za to najti določena sredstva. In menili smo, da bi lahko kohezijski sklad znova prinesli na običajno velikost, kot v Grčiji in v, na portugalskem, na 12 do 13 odstotkov in ne na 30 odstotkov kot v novih državah članicah, kajti menimo, da tam seveda obstajajo potrebe. Ampak, če pa menite, da potrebujete naložbe v infrastrukturo, v promet, v okolje, potem je pač izbira vaša in je treba potem znova napihniti kohezijski sklad, da bo to mogoče. Obojega pa ne morete storiti sočasno, kajti kolač, ki ga delimo, ni neskončno velik. Torej, to je bil naš predlog, ampak seveda je to še predmet razprave. Naj ponovim, to, da se kohezijski sklad krči, še ne pomeni, da bodo dodeljena sredstva na državo članico manjša. Gre za uh, umestno prerasporeditev eh, med posameznimi skladi. Če pa bo ta odbor menil, da želimo več cest in manj eh, eh, spretnosti izobraževanja in inovacij, potem se moramo pač vrniti k trenutnemu statusu quo. Gospod Rope, vi ste omenjali tudi dodajanje zahtev na nacionalni ravni in ali lahko mi storimo kaj glede tega? Ne, lahko samo pozivamo države članice naj ne dodajajo dodatnih pravil, poleg naših in naš vtis je včasih, da številne administracije v državah članicah so zelo a, konzervativne, razmišljajo o možnostih poenostavitve stroškov, pa jih ne, potem uporabljajo in menimo, da bi v tej smeri lahko vsekakor še dosegli kakšen napredek. In ne nazadnje. Mislim, da je gospa Maletič zastavila vprašanje o tem, zakaj uh, oziroma kje so se, da, zakaj vidimo vse te določbe o lokalni udeležbi znotraj enotne uredbe eh, CPR, ne pa v, eh, v kmetijskem skladu. Gre za določbe, ki veljajo tudi za socialni sklad, za pomorski sklad, za sklad za regionalni razvoj in tudi za uh, razvoj za uh, Eh, razvoj podeželja, kajti tudi tam uh, obstajajo na sklicna skriž, uh, sklicevanja na uredbo o skupnih določbah. Zato smo vse to nesli v uredbo o skupnih določbah. Tako da ne gre zgolj za en sklad, ki prispeva k lokalnemu razvoju in uh, ITA, ampak je to odprto vsem skladom, vključno uh, s skladom za regionalni razvoj. In to je razlog, zakaj smo te določbe vnesli v uredbo o skupnih določbah. Hvala. Zadnje vprašanje, uh, gospod van Nistelrooy. Ja, omenjali ste kolač ali zdaj sem um, začel razmišljati o velikosti tega kolača. Zakaj se enaki delež tega kolača namenja uh, CEF, če se krči uh, kohezijski sklad? torej um, instrumentu za povezovanje Evrope, kajti znesek tukaj je enak, kot je bil v prejšnjem obdobju. Torej, v moji politični družini uh, bi prišlo do upora, če bi se kolač delil tako. Mislim, da ni bilo prav, da so se tukaj omenjali kolački. Kakorkoli že. Izkoristite kakšen drug primer eh, ali pa. Uh, metaforo, če je mogoče. Yes, no, I, I, I I... Ja, to res ni bil dober odgovor. Res je. Sedaj imamo čisto isti znesek kot prej, torej um, 10 milijard v teh ostatnih cenah leta 2012. Um, torej je več, um, torej um, kot pa leta 2018, torej glede na inflacijo in podobno, je ta znesek 10 milijard eh, ali pa 10 milijonov, eno ali pa drugo leta 2011 in pa 2018. Skratka, veliko je bilo različnih razprav o tem vprašanju prenosa in pa kakšna bo ta končna vsota. In na koncu smo dosegli ta kompromis v komisiji. Sicer nima kakšnih dobrih pojasnil za to. No, nasplošno pa mislim, da sicer v poročilu komisije obiramo drugačno ravnoteže, tudi glede na vse prioritete, ampak nijam res kakšnega bolj podrobnega odgovora na to. Hvala. Hvala lepa. Imam še eno vprašanje. Tri koordinatorje vidim tukaj. Ali lahko predstavimo naš sestanek na popovdne? dragi koordinatorji, ker imamo še dva zakonodana predloga za dopoldansko zasedanje in to do pol enih. Ali lahko torej predstavimo, koordinatorji, ta sestanek, gospod Van Nistelrooy? Torej, sestanek koordinatorov bi predstavili, če prav razumem. Ja, na kdaj? Petih popovdne. Ja, se strinjam, gospod Van Nistelrooy. Res hvala lepa, gospod Tomošič, hvala, hvala lepa vsem. No. Gremo naprej. Gospod Van Preska. Naslednji predlog. Interreg, torej ta instrument za teritorijalno sodelovanje. Beseda vaša. Hvala. Tudi tokrat bom zelo kratek pri evropskem teritorijalnem sodelovanju. No, vseeno pa ravno tukaj smo predlagali zelo vsebinske spremembe v primerjavi z trenutnim obdobjem. Kot prvo. Kot sem že povedal prej, ne samo pri Interregu, pri vseh poenotenih programih eh, bomo imeli možnost, da se spodbuja sodelovanje med regijami in državami članicami. Torej, sodelovanje je del Interrega evropska teritorijalna sodelovanja, pa tudi siceršnjih drugih programov. Bi pa še podaril par stvari, ki so recimo temu nove, kajti pri drugih stvarih mislim, da ni treba vsega razlagati. Kot prvo, kar smo spremenili in kar sem povedal že prej, tukaj smo združili pravne določbe, ki pokrivajo sodelovanje na zonalnih mejah EU. Vse to bomo sedaj dali v ECTC e uredba. To mislim, da potem lahko ponestavi uveljavljeno izvajanje. Kar je pa povezano s tem in je pomembno, je pa tole. Države članice ter pa tretje partnerske države so da enakopravne. Kaj to pomeni? Da imajo enake volilne pravice, lahko ali pa morajo skupaj izbirati projekte, skupaj se lahko dogovorijo o vsebini programov. Torej, sedaj niso države članice v bolj ugodnem položaju kot pa partnerske države. Vsi so enakopravni. Potem naprej, prav tako smo sedaj vključili še pomorsko sodelovanje. Tukaj sedaj govorimo o čezmenem sodelovanju. Ta del smo vključili v čezmejno sodelovanje za te pomorske bazene, kajti zdelo se nam je, da bi to povišalo financiranje za te strategije za pomorske bazene. In obenem bi tudi omogočili nadaljevanje teh dvosmernih čezmejnih projektov. Ampak sedaj bi to dali v čezmejno sodelovanje interega in to ne bo več del CPC, torej pri čezmejnem delu CPC. -ja. Ampak kot rečeno, to je ta strateška odločitev, tako da bomo imeli večji vpliv. Mislim, da če vse države in pa regije sodelujejo, da bomo bolj učinkoviti v določenem pomorskem bazenu. Prav zato smo se odločili za takšen pristop. Prav tako imamo sedaj novo specifično komponento za najbolj oddaljene regije, med njimi ali pa med njimi pa njihovimi sosedi. Tako da se lahko bolje organizira njihovo sodelovanje, da imajo več prožnosti. In še nekaj za konec. Prav tako imamo tudi tukaj novo orodje, um, naložbe, v, naložbe med regijami. Tukaj želimo podpreti naložbe in pa pilotne projekte ter pa projekte za prikazovanje, fizične naložbe za regije, ki zasledujejo pametno specializacijo na istih prioritetnih področjih, torej da se podpre regije, ki delajo po celotni Evropi in delajo na istih dodanih vrednostih finančno pomagamo in pomagamo s svetovanjem, tako da skupaj promoviramo te vrednostne verige in pa pametno specializacijo po celotni Evropi. To novo orodje naj bi neposredno upravljala Evropska komisija. In potem sedem, to je še zadnja predstavitev, bom preskočil v naslednjo prosovnico in grem takrat tako naprej na cilje teh politik kot sem že prej povedal, uh, sem že promenil ta sklad za regionalni razvoj in podobno velja tudi za Interreg. Ampak tukaj bi omenil potem še par stvari, ki so pomembne za Interreg posebej. Kot prvo, imamo možnost, kot prej, da se pokrije tudi tipe ukrepov pri SFJ-u, tudi pri Interregu. Torej, lahko se plačuje tisto, kar se te ponovadi plačuje tudi SFJ. Potem, kar je še pomembno, želimo nadaljevati z spodbujanjem usklajevanja na sodelovanju z otoki. Torej, želimo tukaj imeti ta Peace Plus tudi po Brexitu. Potem imamo še dva dodatna politična cilja. Ta pa sta specifična za Interreg. Pred nekaj meseci, kot se morda spomnite, je komisija objavila sporočilo o ovirah na mejah. Torej, to so upravni problemi na obmenjih območjih. S tem političnim ciljem pa tukaj podpiramo čezmejne regije, da laže razrešijo ta oska grla. Bom poznaje prišel na to. Pa še nekaj, kar je specifično za to teritorijalno sodelovanje. Varnost in zaščita. To je še posebno povezano z upravljanjem meja ter pa z upravljanjem migracij in podobno. To so ti politični cilji, ki so specifični za interreg. Tako kot pri drugih splošnih programih imamo tudi tukaj tematske koncentracije. Sedaj ne bi šel v te zahteve posamično, bom pa podaril naslednje. Želimo bolj strateški pristop, tako da ne bomo samo izbirali projektov in zato se moramo sredotočiti predvsem na to, da vsaj nekatere sredstva določimo za nekatere politične cilje in prav tako, da tudi odpravimo upravne in pa pravne ovire ter pa oska grla na obmanjih regijah. Potem čez nacionalne programe. Tukaj imamo makroregionalne strategije. Trenutno to pokriva 19 držav članic, če se ne motim. In tukaj pri vsaki strategiji za makroregije želimo, da imamo tudi čez nacionalne programe z istim geografskim obsegom, tako kot makroregionalna strategija. Mislim, da lahko gremo naprej na naslednjo prosovnico. Tukaj imamo tudi nižjo stopno sofinanciranja, vsaj načeloma, torej 70 odstotkov je splošno pravilo za programe Interreg. No, ampak vseeno, pri zunanjih mejah pa vendarle potrebujemo nekoliko višjo številko, tukaj predlagamo 85 odstotkov kajti to sodelovanje zahteva višjo podporo, ker je to teže izvajati. Sedaj mislim, da ne bom šel v podrobnosti glede vseh teh predlogov. Smo vključili naprimer tudi pravilo glede upravičljivosti, torej dostopa, tukaj imamo potem večjo pravno gotovost in varnost, potem imamo še jasna pravila glede majhnih projektov ta sklad mora urejati eh, čezmeni pravni organ in tako se lahko podpira projekte ter pa programe do določene ravni. Mislim, da je raven 20 milijonov evrov. To je lahko vključeno v te majhne projekte in ta sklad. Potem se že prej omenili nekatere ponestavitve, to velja tudi za splošne programe, DDV naprimer, potem tehnična pomoč, potem ne bo dodatnega prihodka in podobno. Kar je pa še bistveno in kar bo zmanjšane upravnega premena, pa so revizije. To je tukaj ta četrta alineja. V trenutnem programskem obdobju je vsak interreg program bil revidiran posamično. Imamo torej revizijo za vsakega. V prihodnosti bo stvar drugačna. Imamo pri Interregu zelo majhne, nižke stopne napak, ponovadi 2 odstotka ali manj. In sedaj smo podali predlog, da bi imeli enoten ozorec revizij in ta bi potem zajemal vse te čezmene projekte Interrega. Ampak tukaj seveda pri tem enotnem ozorcu, potem lahko to pomeni, da nekateri programi niso revidirani, sploh niso revidirani in za vse nasplošno bi imeli precej manj dela pri revizijah in pregledih. Skratka, imeli bi en ozorec za te preglede, naključno po vseh programih, kajti programe Interreg zelo dobro delujo in zato ni treba vsega znova preverjati. Ne potrebujemo tako zelo okornega in dolgega postopka nadzora kot sedaj. To je vse. Hvala. Hvala lepa. Gremo naprej. Koordinatorje oziroma poročevalec. Eh, koordinatorji? Ne. Gospodarimo bin ja davon überzeugt, dass Interreg. Hvala, gospa predsednica. Pravzaprav sem prepričan, da je Interreg zelo dobro deloval, kot ste rekli sami, in po mojem mnenju je to tudi duša evropskega sodelovanja in dodane vrednosti na mejah. S tem lahko zelo dobro oglašamo Evropsko unijo, če projekte izvajamo čezmejno in zato sem prepričan, da je komisija predvidela potrebna sredstva za program Interrega in to je, bil tudi, to je bila tudi ena od uh, zahtev našega poročila, da naj komisija torej zagotovi sredstva, da bodo ti projekti živeli dalje in da bo evropska dodana vrednost tem tudi vidna. Kar se tiče besedila, imam tisoč vprašanj, ampak um, glede na čas moram biti zelo kratek, ampak glede devetega člena uh, bi rad vedel, zakaj smo sestavni del številka dve močno povi, eh, povečali, eh, sestavni del ena pa bistveno skrčili, zakaj, kaj so to objektivni kriteriji, zakaj smo to storili. In pri sestavnem delu dva, torej po angliščini contiguous functional areas, me zanima, kaj to pomeni. Pri 61. členu, to ste pravkar pojasnili, gre za interregionalne investicije v inovacije, to je nekaj novega. In to ste pravkar tudi pojasnili, ampak moram zelo jasno in iskreno povedati, da nisem posem razumel. Uh, ampak verjetno bom kmalo dojel. To, kar pa sem razumel, je, da 61. člen opredeljuje, da je komisija tista, ki naj bi upravljala s temi projekti. Pri meni, kar se pa mene tiče, je dodana vrednost interega in celotne kohezijske politike, kot je bilo danes večkrat rečeno, ta, da te projekte izvajajo regije in še zlasti pri interregu, ko morajo iskati partnerje čez mejo in z njimi nekaj zgraditi. Vprašanje je torej, kateri so objektivni kriteriji, ki so odločali uh, o tem, da, bodo, da bo sedaj komisija tista, ki bo odločala, kaj se bo izpeljalo in na kakšen način. In še zadnje vprašanje. Uh, ki zadeva sklad za majhne sklade v 24. členu. Izhajamo iz tega, da gre tukaj za projekte People to People, ki potem eh, so bili prej mišljeni tudi pod eh, skupnim upravljanjem. Hvala. Hvala, gospa Vestal. Hvala, sedaj bom govorila pravzaprav o tistem poročilu, ki ga pokrivam jaz. Ampak uh, doliti moram nekaj vode k temu vinu, kajti. Uh, kar zadeva ETC, ta ni zadostno financiran. Prej smo govorili o kohezijski politiki in um, zaradi tega so bili čezmeni ukrepi tako uspešni kajti to je pravzaprav tisto, tisto dete Evrope in zato želimo, da bo tem programom poveč, po posvečenih več finančnih sredstev, kajti dodana vrednost je tudi bistveno večja. Prav nasprotno pa predlog predvideva, da bi se tem interreg programom namenilo manj sredstev in mislim, da se moramo to zelo točno pogledati in morda se bo to še lahko spremenilo. Tudi tu se mi zdi pa problem stopnja sofinanciranja, tudi glede tega se moramo še enkrat usesti in imela bi dve vprašanji. Uh, Tako kot eh, je Pascal uh, rekel, tudi sama nisem vsega razumela, čeprav sem natančno poslušala. Zanimalo bi me, kako naj bi ti mali projekti bili dejansko financirani, kako bo ta sklad dejansko financiral sklad za majhne projekte. Morda lahko poveste kaj več o tem. Potem pa naslednja točka, ki gre v isti smeri. Ali že imamo kakšen primer, da si bo res lahko bolje predstavljala? Torej, primer tega čezmejnih skupnih projektov. Meni bi bilo potem lažje vse skupaj razumeti, morda so drugi to eh, razumeli že tudi brez primera. Hvala. Hvala. Gospod Tomašič, želite besedo? Gospod Damato. Grazie, presidente. Hvala. Nov predlog komisije o cilju teritorijalnega sodelovanja v Evropi je nekoliko drugače zastavljen, kot je bilo to do sedaj. In nismo zadovoljni, zato ker so namenjena sredstva nižja za celih 12 odstotkov, torej 4. 8,4 milijarde napram prejšnjim 9,7. E, in ali naj pričakujemo, da bo med pogajanji prišlo še do dodatnih krčen sredstev ali smo lahko mirni. Poleg tega bo treba narediti več z istimi sredstvi, glede na to, da gre za tripartitno strukturo z trenutnimi eh, čezmejnimi partnerji in še ob upoštevanju najbolj oddaljenih regij. In uh, če bo se to nadaljevalo tako, uh, v bistvu ne bomo več mogli nadaljevati. Imamo vsaj 18 eh, različnih programov za čezmejno pomorsko sodelovanje, ki eh, so povezani z modro rastjo, eh, prometom, turizmom in tako naprej. Torej, ti programi bi se morali nadaljevati, komisija tudi to meni, vendar pa ni jasno napisano, kako naj bi to potekalo v okviru čezmejne osi 2. In ne nazadnje, bi želela izraziti še nekaj eh, mnenj, ki so bila zapisana v dokumentu konference eh, čezmejnih pomorskih eh, regij. In sicer, da bi morali uvesti polno multilevel subsidiarnostno načelo vključevanja eh, vseh lokalnih in regionalnih partnerjev in to še zlasti v okviru druge komponente, v kateri bi morali programe uskladiti tudi z makroregijskimi programi in tudi z uh, morskimi območji. Uh, Torej, kar se tiče vsebinske, tematske mm, osredotočenosti, bi si želeli, da bi bile stvari bolj usklejene, tudi glede na zahteve in potrebe posameznih uh, območij. Hvala, gospod Maletič. Hvala. Rada bi več slišala o tej novosti, namreč, da ne bo EPE za CBC. -je. Kako bo to delovalo v praksi? kajti potrebujemo ta pravila za izvajanje. Ta so nekoliko drugačna v državah EPE e in pa v drugih državah, ko gre za javne razpise, državno pomoč in podobno. In prav tako imajo drugačne postopke v državah EPA e kot pa druge. Zato res ne vem, kako bo to delovalo. Potem kaj bo s projekti med dvema državama EPA, če ni vključena država članica, ali bo to potem regulirano po uredbi EPA ali po CBC ali kako točno. Hvala. No, dovolite še eno vprašanje z moje strani kot prvo. Tudi sama sem v tej skupini razočaranih, kajti res smo pričakovali več sredstev za teritorijalno sodelovanje. Kajti več dokumentih komisije je bilo rečeno, da prava dodana vrednost je ravno v takšnih projektih. Imeli smo tudi posebno poročilo o dobrih praksah in pa najboljših zgledih pri čezmeni sodelovanju. No, sedaj pa vidimo ta predlog, takšen kot je. Imam konkretno vprašanje. Gospod eh, Van Breska, omenili ste, da je mogoče tudi pridobiti podporo iz financiranja teritorijalnega sodelovanja in sicer za nekatere socialne dejavnosti pod okriljem socialnega sklada. Ali je mogoče prejeti podporo iz socialnega sklada za čezmejno in teritorijalno sodelovanje? In isto vprašanje tudi glede pomorskega sklada. V teritorijalno sodelovanje smo vključili tudi pomorsko sodelovanje in pa tudi vse te tipe sodelovanja med državami. Ali je mogoče prejeti kakšno podporo iz sklada za pomorstvo tudi za takšne projekte? Kaj tem takšen način? Lahko podpremo vse ravno preko teritorijalnega sodelovanja. Ampak ne moremo pa pričakovati kakšne prave podpore iz drugih skladov. In torej to združevanje skladov in pa dobro sodelovanje med skladi, to v tem predlogu ni ravno očitno pri tem programu. In to so bila naša vprašanja poslancev glede interega. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa gospa predsednica. Bom začel sam z odgovori, potem pa bom predal besedo kolegu, ki je strokovnjak za Interreg. Kot prvo, res je, ja, to je marsikoga razočaralo, namreč stopnja finančnih sredstev se ni povišala. Če si pogledate realne številke, se je pravzaprav številka znižala, kot pri celotnem računu. In to res ni ravno dosledno kaj ti prej ste slišali naše drugačne izjave v drugi smeri. In moram reči, da sem tudi sam razočaran. Upam, da bomo lahko to vprašanje obravnavali med pogajanji s parlamentom in pa svetom. Kaj ti tukaj mislim, da se moramo vsi strinjati s tem, da če je nekaj um, z dodano vrednostjo, je to ravno interreg in mislim, da moramo tudi finančno podpirati te projekte iz interrega. Potem pa vaše vprašanje v kakšni meri potem tudi socialni sklad, pomorski sklad je vključimo. No, odvisno, kako gledate na to. Programi Interreg so programi, ki so RDF, samo RDF ne moreš imeti programa z več plastmi. No, ampak, če si pogledate baltske države, potem pa, naprimer, če govorite o splošnih programih za te države in pa potem še partnerske sprazume, kjer vključimo vse to, potem se nam zdi čudno, da če imate v splošnem programu um, nekaj drugega, če ni pravega sklica, naprimer na to, kako se to solo, navezuje na sodelovanje z Balskim morjem. Torej tudi pri splošnih programih, kjer imamo tudi druge sklade, ki so tukaj relevantni, naprimer pomorski sklad in podobno, potem potrebujemo jasno povezavo med tem, kaj oni počnejo in pa kako je to umeščeno v širšo sliko sodelovanja v Balskem morju. In kolega bo še povedal več o tem. Mislim, da je to pravzaprav obveznost, da je to umeščeno v kontekst. No, pa rečeno, ne smemo tega mešati s tem, ko rečemo, ali lahko povečamo ovojnico interega, tako da damo, ne vem, par milijard iz SFJ-a v interreg ali kaj takšnega. To ni to vprašanje. Mislim, da se lahko stvari spremenijo, ampak ne na takšen način. Uh, potem komponenta um, dva še na vzgor, ena na vzdol. Uh, torej pomeni, da smo zgubili sredstva. To samo pomeni, da smo sprejeli odločitev, da bomo čezmejni del pomorskega programa dali drugam, kajti imamo kopenske meje, prav tako imamo še programe CBC s pomorskimi mejami in to bomo potem dali v te čez nacionalne veje interrega. Ker ti tukaj je dobro, če imamo v pomorskem bazenu različne tipe sodelovanja, čez mejnega značaja ali pa čez nacionalnega značaja, vse to mora biti v istem strateškem programu. Ampak to pa ne pomeni, da dva partnera, ki sta sodelovala, naprimer Italija in Hrvaška, ki sta sodelovala v CBC programu, če se pomorsko imajo, da potem ne moreta ta dva partnerja več nadaljevati z izvajanjem takšnih čezmejnih projektov. Seveda ne, lahko še vedno nadaljujete s projekti, še vedno prijemate enaka sredstva za to in to. Ampak ta sredstva se prenesejo v komponento 2. To je edini razlog. Ne gre za to, da bi kar nekje izgubili denar. Uh, Ne, gre samo za strateško izbiro komisije. Potem pa še nekaj pridem dan besedo kolego. Kirko. EPA in pa CPC. No, gledajte, še enkrat, gledajte, EPA in CPC. Še vedno bomo finančno prispevali k čezmeni programom na zvonalnih majah. Ja, in pa bo prispevala, to tudi iz ovojnice za soseščino bomo prispevali, ampak sedaj bo pa stvar drugačna, ker bodo pravila v naši uredbi glede izvajanja. Torej ne gre za to, da bo nekdo moral plačati za drugi del meje. Ne, še vedno bodo imeli prispevke iz teh instrumentov, pa bo vse v enotnem našem priročniku, potem se lahko to izvaja. In še nekaj, integralne inovativne um, naložbe, člen 61. Kako gledamo na to? Tukaj želimo pomagati partnerstvom za partner specializacijo tekom Evrope za sodelovanje pri naložbah uh, skupnimi prioritetami. Ne vem, avtomobilski sektor ali pa zdravstveni sektor, karkoli že. Treba je združiti te različne type partnerstv in jih tudi finančno podpreti. sploh se jih podpre z dejavnostmi komercializacije. In prednost tega delovanja komisije preko razpisov, kar je povezano z obzorjem, je pa, da ponovno lahko uporabimo pravila državne pomoči, kot to velja za obzorje. To nam potem mogoče več prožnosti za podporo teh partnerstv. Kajti, gledajte, tukaj se potem ponovno vračamo na državno pomoč in smo se odločili, da bomo šli po drugačni poti. In sedaj pa je drug kolega.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 ki je gotovo bolj specifičnega značaja kot naprimer med Portugalsko in Finsko. No, potem pa uh, manjšaji projekti in people to people, to ni ista stvar. Ko govorimo o people to people, če vzamem za primer sodelovanje med uh, Francijo in Nemčijo na zahodni nemški meji, gre za projekt, ki je namenjen uh, Um, ustvarjanju več zaupanja med uh, vasmi, šolami in državljani, ki bodo podlaga za boljše, večje komercialne projekte, gospodarske. In tukaj gre uh, za takšne projekte, kot je sodelovanje v nogometu, naprimer, in, tu, in zneski so le okrog nekaj tisoč evrov. Potem v vzhodni Evropi smo tudi imeli v preteklosti uh, Interreg projekt, ki je stal le nekaj tisoč evrov, ki pa se je na to razvil v program čezmejnega sodelovanja v višini več kot dveh milijonov uh, evrov. In v tem okviru smo ta projekt lahko razdelili na več manjših projektov, tako da smo jih lahko uh, financirali kot manjše projekte. Uh, Torej, imamo torej mm, manjše projekte people to people tudi na, uh, v obmorskih bazenih. V glavnem, tukaj mora biti jasno, da gre za operacijo, ki je v skladu z uredbo in uh, organi, ki upravljajo se skladom za uh, male projekte, ne morejo biti neki posredniški organi, to so lahko le upravičenci. Torej, tisti, ki so dejansko vključeni v te projekte srečanja, srečanj med eh, nogometnimi klubi ali šolami ali tako naprej. Torej, gre za deležnike, s katerimi morajo posredniki vnaprej podpisati pogodbe za upravljanje in ki so, to, ki so sedaj postali končni upravičenci. To je sedaj enostavneje tudi za župane, in, ki uh, podpisujejo pogodbe direktno. direktno. Še glede IP, CBC, uh, vprašanje. Kaj pa IPA, e IPA? E programe. Kolegi iz GD NIR to upravljajo preko posrednega upravljanja in to bo še vedno tako tudi v prihodnosti. Glavna sprememba pri EPA-CBC med državami in pa EPA državami je, da so vsa pravila v naši uredbi trenutna izvedena pravila za EPO delujejo z navskrižnimi sklici, ogromno temi sklici, to je prava nočna mora za bralce in uporabnike. In sedaj smo stvari ponastavili. ETC, uredba velja. Razen, ko imamo torej, um, to zunanje sodelovanje, potem torej državna pomoč, javni razpisi, vse to pa bo v finančnem dogovoru med komisijo ter pa državo EPA. In to je vse z moje strani. Hvala. Ok, thank you very much. Uh, it was first round of the questions. To je bil prvi krok vprašanj. Mislim, da bomo lahko še govorili o tem večkrat. Sploh glede interreg programov. V redu, gremo sedaj naprej. Še na zadnji zakonodajni predlog v pristojnosti našega odbora. Tu imamo mehanizem za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmenjem okviru. Mislim, da je bilo prvič to predlagano v času luksemburškega predsedovanja, to je bilo predlagano kot nov instrument in sedaj ima predlog komisije. Gospod Vambreska, lahko to predstavite. Um, Hvala, gospod predsednica. Kaj je za tem? Za tem je to, da smo izvedli čezmeni pregled in sicer v obdobju od leta 2015 do 2017 tudi javno posvetovanje in številni so nam v odgovorih povedali, da obstaja še vedno veliko pravnih in upravnih težav, ko morajo sodelovati oziroma ko želijo sodelovati drug z drugim. Lahko pa se spomnite, da je komisija lani sprejela sporočilo komisije, kjer smo posneli stanje in temu se reklo čezmejni pregled in na tej podlagi smo potem sklenili, da bi bilo smiselno pripraviti pravni predlog. Kaj želim takoj povedati? Ta pravni predlog ni povezan z nobenim proračunom, ni nikakor tudi ne povezan z interregom, prav tako ga ne smemo zamenjevati z že obstoječimi evropskimi skupinami ali korporacijami, ki so pravni subjekti, ki jih je mogoče ustanoviti. Gre za predlog, ki omogoča dvema partnerjema, ki živeta, želita sodelovati, da uporabita nacionalna pravila druge države članice v svoji državi članici v namene dobro opredeljenega projekta sodelovanja, ki je seveda časovno omejen. Torej ne morete kar takoj začeti uporabljati pravila države članice, kar tako, ampak gre za res konkreten namen. In najboljši zgled, s katerim lahko to pojasnim, je tramvajska linija med Strasburgom, ki jo zelo dobro poznate, med Strasburgom in Kelom. Kajti, če si pogledate vse težave, s katerimi smo bili soočeni, uh, je bilo potrebnih kar sedem let memoranduma o soglasju do konvencije o tarifah, kajti po eni strani veljajo v Franciji drugačna pravila kot v Nemčiji, pa naj se gre za tarife, za varnostna vprašanja, za vprašanje signalizacije in tako naprej. In zaradi tega je potem zelo težavno izvajati to vrstni projekt in uh, zamisel torej je, da če bi imeli orodje, to vrstno orodje bi bilo potem tudi veliko lažje, hitreje izvajati projekte skupnega sodelovanja. Verjetno pa bi, oziroma prav gotovo pa bi bilo to tudi veliko ceneje, tudi tega vidika ne smemo pozabiti. Ampak to ni edini primer, kajti temu smo pričali tudi na drugih področjih sodelovanja. Pa naj si gre za zdravstvo, naj si gre za varnost, eh, javno varnost, Tam so vedno pravna oska grla, zaradi, je težko, zaradi katerih je zelo težko izvajati projekte sodelovanja. In to je moja zadnja prosovnica. Tukaj vidite, da gre za pravni instrument, ki si ga lahko vsak izbere prostovoljno. Nihče nihče ni dolžan uporabljati ta model. Obstajata dva različna načina za izvajanje, bodi si prek zaveze, to pomeni, da se pravila pač samo prenesejo z ene države članice v drugo in potem pride do izuzetja iz običajnih nacionalnih pravil ali pa lahko to storite z izjavo, kot je navedeno na dnu prosovnice, kar pomeni, da potem kljub temu obstaja potreba po dodatnem zakonodajnem postopku, da bi se to izpeljalo. Seveda pa um, ni mogoče, da bi to, o tem odločali zgolj dva organa na vsaki strani meje, zato morate dobiti tudi odobritev organov upravljanja v obeh državah članicah, da to lahko storite. Torej, lokalni organi se ne morejo kar tako odločiti, da bodo uporabili pravo sosednje države članice. Organi upravljanja teh dveh držav članic se bi morali o tem dogovoriti. In to je to. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa vprašanja. Najprej bomo začeli z koordinatorji ali pa želite, da začnemo z skoraj da že imenovanim poročevalcem, gospodom van, van Miltenburgom. Kar izvolite, gospod van Miltenburg. Uh, Hvala, gospod predsednica in hvala lepa komisiji, kaj ti mislim, da je ta predlog dokaj oziroma predvsej zanimiv, čeprav seveda mislim, da poraja tudi veliko vprašanj glede delovanja v praksi. Eno od mojih vprašanj je naslednje. Namenoma ste izbrali opredelitev čezmejne regije ob sklicovanju na raven NUC3, pri čemer pa ste že omenili, da gre tu tudi za instrument, s katerim se lahko rešijo problemi v zdravstvu, kajti številne evropske regije, ki se sopa, spopadajo s problemi v zdravstvu, so opredeljene vsaj na ravni NUC2. Tako da tukaj bi želel pojasnilo za to temeljitev. Moje drugo vprašanje. Ta predlog predvideva, da bi se vzpostavile čezmejne koordinacijske točke, ampak kot pravite, sami eh, pri tem ni vključenega nobenega financiranja. Ali bo mogoče, na primer, izkoristiti regionalni sklad v okviru regionalnih ali pa nacionalnih operativnih programov, da bi se povečala izgradnja upravnih zmogljivosti tudi zato, da se, na primer, vzpostavijo čezmejne koordinacijske točke. Kajti pravim, da financiranje zato ne bi smelo biti ovira za vzpostavitev čezmejnega koordinacijskega mehanizma. Potem drugo vprašanje se navezuje na spremljanje eh, izvajanja, bodi si, da gre za zavezo ali za izjavo. Imamo le vlogo, ki je predvidena za državo članico. Pri, pri tem pa govorimo o uredbi. Torej sprašujem, kakšno vlogo bo imela komisija pri eh, zagotavljanju ustreznega izvajanja teh izjav ali pa zavez. In naslednje vprašanje, ali imate seznam uh, primerov, kjer lahko uporabljamo ta čezmejni mehanizem. Torej, slišali smo primer Strasburga, mislim, da je ta primer zelo zanimiv, ampak ali obstajajo tudi pravi, resnični projekti, ki so že v pripravi, ki bi jim lahko pomagali s tem uh, čezmejnim mehanizmom. In zadnje vprašanje, ki je verjetno tudi pričakovano, slej ali prej bomo prišli v fazo trialoga. Kakšno je bilo prvo odzivanje strani držav članic na ta predlog?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 pri čezmejnem sodelovanju. Govorili smo že o uspešnih o uspehih projektov Interreg, vendar pa statistični podatki niso prav jasni. Podjetja, ki delajo s tujino, so zelo obremenjena in to celo več kot 60 odstotno, kar se tiče pravno in upravno breme, kar zato tudi upočasnjuje čezmejno sodelovanje. Recimo, če vzamemo ta primer, povezava s tramvajem med Strasburom in Kelom, ta primer gotovo ni usamljen in takih bi jih lahko bilo bistveno več. Zato bi praktične primere res potrebovali. Verjetno pa imamo tudi primere, kjer um, je šlo za zamudno čakanje. Um, upravnih postopkov, ne gre samo za prevozne storitve, ampak mogoče tudi za pacijente pri vključene v kakšno čezmejno sodelovanje. Tako da bi tukaj potrebovali več primerov praks tudi za pomoč in predvsem bi potrebovali možnost, da bi se um, čas čakanja zmanjšal ko je treba čakati na razne upravne odločitve oziroma pravne odločitve na eni oziroma drugi strani meje. In hvala. Hvala, gospa Tomašič. Thank you. Um, the commission's proposal create... Hvala. Predlog komisije ustvarja mehanizem, s katerim lahko države članice uporabijo pravne določbe iz sosednje države članice, če bi njihova, uporaba njihovih lastnih pravil pomenila oviro za izvajanje skupnega projekta. Cenimo to. Uh, da uh, se vzpostavljata poseben mehanizem in da je prostovolen, tako da lahko države članice prostovoljno se odločijo za ta mehanizem ali pa še naprej uporabljajo drug očinkovit mehanizem za odpravljanje pravnih ovir pri izvajanju skupnih projektov. Ampak ker bo se ta mehanizem izvajal v čezmejnem območju in ki bo omogočal uporabo drugega prava sosedne države članice za konkreten projekt, je zelo pomembno razmisliti tudi o tem, kako je to pravo mogoče uporabljati. Konkretneje menimo, da vprašanja, kot so razlike v nacionalnih pravnih sistemih ali pa vzajemno priznavanje sodnih odločb, da je treba ta vprašanja zelo globoko in temeljito preučiti, zato da bi lahko zagotovili učinkovitost tega orodja. Moje vprašanje je torej naslednje. Kakšna je rešitev komisije za to? Gospa Demato, izvolite. Hvala, predsednica. Pogosto smo v tem odboru govorili o poenostavitvi mehanizmov, ki naj bi kohezijsko politiko bolj približali državljanom. In ta mehanizem, ki ga predstavlja komisija, se zdi, da gre v pravo smer. Govorili smo tudi o interreg projektih. No, ampak pri um, proučevanju čezmejnega sodelovanja je komisija zbrala podatke, ki so pa precej zaskrbljujoči in ki kažejo, da te regije obmejne dosegajo nižje gospodarske rezultate kot druge regije znotraj istih držav članic. Dostop do bolnišnic, javnih storitev ter univerz je manj. Um, enostaven in direkten v teh regijah in zato se je treba tega problema učinkovito lotiti. Potrebni so ukrepi, ki bodo presegli um, finančno pomoč iz evropskih sredstev in uh, to zato, ker v teh regijah težave, ki jih pestijo, ne morejo biti rešene samo z mehanizmi in inštrumenti, kot so projekti Interreg. To mora biti zgolj neko, neka dopolnitev. Dopolnitev, ki ne bo le finančne narave, ampak ki bo tudi prispevala k boljšemu upravnemu delovanju. Vemo, da zakonodajnih pristojnosti organi na teh območjih v glavnem nimajo. To bi pa bilo nujno zato, da bi lahko premustili pravne okvire. Poleg tega eh, je država članica eh, udeležena v teh projektih prostovoljno in se lahko sama odloči ali bo skušala s pomočjo teh projektov mm, odstranila te upravne in pravne ovire, ki se v obmejnem območju nahajajo in se lahko sama odloči, ali bo pri tem delovala uh, v sodelovanju z eno ali več um, sosednjih držav. Torej, komisija se zavezuje in je odločena, da bo izpel to uh, namero izpeljala. Uh, ampak mi se sprašujemo dejansko, kako bodo organizirane naloge usklajevanja v takem čezmejnem sodelovanju, kakšno ulogo bo pri tem imela komisija in eh, kakšno pravno varstvo bo omogočeno osebam, ki um, živijo v teh obmejnih um, območjih. Hvala. Še kakšno vprašanje, gospod Fanpreske, izvolite v tem primeru moram uh, sedaj predati besedo kolegu, da bo odgovoril na vsa ta vprašanja. Um, on, on the... Hvala, predsednica. Kar zadeva razmejitev območij, torej NUC3. Glede tega moramo biti iskreni. Če bomo prenesli pravila ene države članice čez meje v drugo državo članico in se potem tam uporabljajo na določenem ozemlju te države članice, dejansko s tem nastane neva, nova pravna meja znotraj te države članice. Da bi omejili ta učinek, pa smo začeli uh, z izhodiščem uh, regije NUC3, da bi morala ta regija biti čim bliže meji. Če bi torej mehanizem Eh, bil na razpolago za tramvaj, bi lahko torej francoska pravila veljala v teh treh postajališčih blizu Kela, ne pa v mestu Kel, kaj šele v širšem območju okoli Kela ali v pokrajini eh, Baden-Württemberg. Če imate naprimer pred očmi eh, bolnišnico v Pirinejih, ki je blizu meje, ja, če je treba naprimer povečati področje uporabe, je to vsekakor predmet razprave, ampak zaenkrat smo mi to želeli omejiti na minimum, zato da bi bile te nove pravne meje znotraj držav članic tudi čim manjše. Da bi se uporabljala posojila iz ERDF za vzpostavitev koordinacijskih točk, mm, to je težavno vprašanje, kaj ti. Sklad za regionalni razvoj se ne more uporabljati za kritje takočih stroškov. Imamo izjemo pri, pri tem za avtonomne regije, ker je to zapisano v pogodbah, ampak razvojni sklad je na voljo za to, da se nekaj razvije in vzpostavi, ne pa za to, da se krijejo takoči stroški delovanja. Torej, ali bi to lahko razvili, o tem bi morali še razmisliti. Potem spremljanje. Spremljanje upoštevanja pravil, ki jih gre uporabljati, no, to spremljanje ni naloga komisije pravzaprav. Predstavljajte si, da bi francoska pravila torej veljala za ta tramvaj na nemškem ozemlju, potem nekdo bi moral spremljati ali ti uh, vagoni tramvaja spoštujajo francoska tehnična pravila. Torej, to bi nekdo moral preverjati. Države članici bi se torej morali dogovoriti, ali bi bil to nemški nadzorni organ, ki bi to preverjal, ali pa bi šlo za ustrezno službo iz Francije. Vendar pa to vsekakor ni naloga komisije, da poskrbi za ta korak spremljanja. Če pa pride do težav ali pa če uh, roki, kakor so določeni v uredbi, eh, ki jih, ki jo je, treba ki jih je treba spoštovati za eh, podpis zaveze ali za sprožitev zakonodajnega postopka v parlamentu. Če ti roki niso spoštovani, potem je to treba sporočiti komisiji. Koordinacijska točka pri komisiji je zapisano, da je vzpostavljena, torej že obstaja iz pravnih razlogov. Na podlagi sporočila iz lanskega septembra že mejna fokusna točka obstaja in to je potem tisti organ, ki bi to nalogo prevzel na se. Nimamo pa seznama primerov, rad pa bi vas spomnil na čezmejni pregled, ki ga je že omenil gospod Van Breska. To je študija, ki jo je naročila komisija in tam je nabran dolg eh, seznam oziroma inventor, inventar pravnih ovir. Obstajajo tudi druge ovire, jezikovne in druge, ampak če smo se omejili zgolj na pravne, najdete ta seznam v tej študiji. potem pa odziv na vprašanje glede držav članic. Ne vem, kaj lahko povem o svetu. Lahko pa rečem, da je delovna skupina, ki je spremljala ta predlog eh, in njegov razvoj od luksemburškega predsedstva, se bo sestala naslednji teden, osmič, in v prejšnjih eh, sedmih srečenjih je več kot 15 držav članic sodelovalo in nobena ni izjavila, da bi to bilo nespremljivo. Seveda obstajajo težavna vprašanja povezana s soverenostjo parlamenta ali pa regionalnega zakonodajalca in ravno zaradi tega smo ugradili v predlog ta dvojni pristop, kjer dr ustava države članice ne dovoljuje, da bi minister podpisal zavezo uh, in da bi torej, v takem primeru se odloči, uh, Eh, iz, za izbiro izjave, kjer potem parlament odloči o tej možnosti. Če pa bi prišlo do zaveze, bo ta objavljena v uradnem listu zadevne države članice, tako da bo zadeva pregledna in da bo vsak državljan lahko prebral v uradnem listu, da je parlament sprejel um, pravni akt, ki izuzema iz uporabe pravnih pravil določen del ozemlja. Glede prostovoljnega oziroma neprostovoljnega značaja tega predloga. Seveda je prostovoljen pod pogojem, da država članica ne izbere mehanizma EU. V tem primeru obstaja drug mehanizem, ki se uporablja. Če torej se država članica odloči za ta mehanizem, potem se mora odločiti za celoten svežen in potem mora tudi država članica imenovati nacionalno eh, koordinacijsko toč, točko ali pa če imate regionalne zakonodajalce, kot so pri zvezdnih državah, se pa, se pa vzpostavijo regionalne koordinacijske točke. Gospa Tomašič je omenila vzajemno priznavanje. Prav, lepo in prav, ampak to pomeni, da potem pravne ovire ni. Ta mehanizem ne predlaga vzajemnega priznavanja, temveč gre za nabor pravil, ki prečka mejo. In vzajemno priznavanje je tisto, kar vsi vidimo, ko vzamemo naše vozniško dovoljenje in lahko z njim najamemo vozilo v katerikoli državi po svetu. Če tudi pravila niso posod enaka, vendar pa to ne velja za voznike tramvajev ali avtobusov in to vrstno. Če bi torej imeli vzajemno priznavanje, bi bilo dobro, ampak glede na to, da to ne obstaja pri številnih stvarih, uh, bi ta mehanizem torej dopuščal uporabo enega nabora pravil na drugi strani meje. In vrnil se bom še k primeru bolnišnice Sandani. Na tem primeru bom skušal pojasniti odnos med uh, interregom, EJTCS in uh, regionalnim razvojem. Torej, uh, Bolnišnico bi mogoče lahko, bi lahko zgradili s pomočjo interega, organ, ki bi upravljal bolnišnico bi bil EJTC, ampak kot ste prav povedali, zakonodajalec ni dovolil, da bi EJTC imeli zakonodajno moč. Torej je obstajalo veliko ovir, še zlasti za zdravnike in medicinske sestre iz Francije, da bi delali na sosednji strani in tudi za bolnike, ki so prihajali tja iz Španije, ampak doslej je morala Francija potem uh, sprejemati izjeme glede tega, kaj se zgodi, če so dojenčki rojeni na španskem ozemlju, ali imajo samodejno francosko državljanstvo ali ne, ali kako se bo temu streglo. Potem pa glede uh, pravnega varstva. To smo ugradili na podlagi izkušenj, ki jih imamo z pogajanjem o uredbi EJTC. Gre za izjemno pomembno točko in vidik za nekatere države članice, zato se nam je zdelo pametno, da to takoj predlagamo. Ne gre zgolj za zaščito ljudi, ki dejansko živijo na tem območju, temveč eh, lahko, naprimer, Če vzamemo tramvaj, uporabljajo ta tramvaj tudi drugi. In recimo lahko si predstavljamo, da je prišlo do nesreče, bil sem poškodovan zaradi tega, ker, pravil, ker niso se uporabljala eh, pravila Nemčije, temveč neka druga pravila. Tudi ti ljudje so zaščiteni in uredba pravi, eh, na katera sodišča.